Colleagues, may I ask you to take seat? Kolegi, prosim, sedite na svoja mesta, da lahko začnemo z tem zaslišanjem. Vse goste bi prosil, da ne sedijo na sedežih poslancev in naj vas opozorim tudi, da lahko današnje zaslišanje spremljate na spletu in tudi v dvorani za poslušanje. Samo poslanci lahko nagradijo kandidata z aplauzom, če tako želijo. Dobro jutro, gospa Ulskok, predsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, gospod Buzek, predsednik odbora za industrijo, raziskave in energijo. Skupaj z njima vas Pozdravljam in pozdravljam eh, kandidata za komisarja za delovno mesta, rast eh, naložbe in konkurenco, gospoda Katajnena. To zaslišanje bo potekalo v vseh treh odborih eh, skupaj, kot določa poslovnik, kajti v primeru, da portfel kandidata za komisarja spada v pristojnost več kot enega odbora, je ta kandidat zaslišan pred več odbori hkrati. Pridružena odbora pri tem zaslišanju sta odbor za promet in turizem in odbor za regionalne zadeve. Namen tega zaslišanja je, da se parlamentu omogoči, da lahko glasuje o predlaganem kolegiju komisarjev, kot eh, to določajo pogodbe. Odbor mora oceniti, ali je kandidat za komisarja primeren za, primeren za opravljanje naloge v kolegiju. Kandidat je moral odgovoriti na pisna vprašanja, odgovore ste dobili v vseh jezikih in v skladu z pravili je kandidat eh, podal tudi izjavo o finančnih interesih. Odbor za pravne zadeve je eh, dejal, da nima nobenih pripomp eh, glede izjave o finančnih interesih kandidata za komisarja. Naj vam razložim še, kako bo potekalo to zaslišanje. Kandidat za komisarja bo podal uvodno izjavo, ki ne bo daljša od 15 minut. Potem pa bo imel 5 minut ob koncu razprave za zaključno izjavo. Po uvodu bodo poslanci zastavili 45 vprašanj in sicer v treh minutnih sklopih. Ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Naj opomnim poslance tudi, da bomo zelo strogi pri izvajanju eh, tega triminutnega sklopa. Na voljo bo tolmačenje v 23 eh, jezikov, torej vsi lahko uporabljate svoj materni jezik in kot sem že povedal, se bo zaslišanje prenašalo preko spletne strani parlamenta. Naj eh, podam še nekaj uvodnih izjav. Novi komisar bo moral doseči ambiciozne cilje, poskrbeti bo moral za gospodarsko uživitev, za ustvarjanje novih delovnih mest, uspodbuditi bo moral naložbe v resnično gospodarstvo. Potrebno bo premustiti razkorak, ki obstaja med eh, gospodarstvi Evropske unije. Zelo pomemben pri tem bo svežen eh, v višini 300 milijard evrov, ki ga je napovedal eh, predsednik Juncker. In zato bi radi slišali tudi več podrobnosti o uporabi teh sredstev. Kot je zapisano v pismu o nalogah, se boste morali osredotočiti na infrastrukture, raziskave, inovacije in eh, precejšen delež eh, sredstev, ki jih je eh, napovedal Juncker, bi moral biti namenjen vzpostavljanju novih delovnih mest za mlade. Potrebno je nadaljevati tudi z prizadevanji na področju jamstva za mlade in uh, Osredotočiti se moramo na dodatno usposabljanje brezposelnih. Komisija in Evropski parlament morata sodelovati, tako da bo usmerjanje evropskih politik uspešno, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi družbene posledice gospodarskih reform. Glede na odločitev koordinatorjev odbora Ekon sem prosil predsednika komisije Junkarja, za revizijo eh, pristojnosti v gospodarski ekipi Evropske komisije, predvsem ko gre za notranje in zunanje zastopanje. In eh, čakamo na odgovor izvoljenega predsednika Junkarja. Sedaj pa dajem besedo gospe Ulsko, ki bo spregovorila v imenu odbora Empl. Hvala lepa, govorila bom v švečini. Najlepša hvala. Evropska unija skrbi za solidarnost. To je eden izmed temeljev Evropske unije, predstavlja velik potencial za zaposlovanje in ustvarjanje gospodarske rasti in to sta dva vidika, ki jih v tem trenutku nujno potrebujemo. Da bi lahko notranji trg dobro deloval in da ne bi prihajalo do socialnega dumpinga, mora Evropska unija določiti minimalna pravila, minimalna pravila za zaščito državljanov notranjega trga ne smemo pretirano izkoriščati in potrebno je zaščititi pravice zaposlenih. V Evropske unije trenutno vlada množična brezposelnost, eh, proti kateri se bomo lahko uspešno borili le, če bodo države članice sodelovale, ne pa da med seboj ne tekmujejo z nizkimi plačami in z omejenimi pravicami zaposlenih. Temeljne pravice zaposlenih morajo biti ohranjene podjetja jih morajo spoštovati. Seveda je pomembno eh, tudi, da zagotovimo spoštovanje evropskega projekta. Namreč krepi se nacionalizem, populizem in gospod Katajnen kot eh, komisar. Boste morali še prav posebej paziti na to, da se ukvarjate tudi z temi temami. In da se posvetite predvsem prvi besedi v vašem nazivu in sicer delovnim mestom. Gospod Buzek, hvala lepa, Marita Ulskok in uh, hvala lepa, gospod Gvaltieri, hvala lepa, da mi boste pomagala so predsedovati. Glede na program Evropskega parlamenta je danes zadnji dan zaslišan eh, in eh, to je najbrž dobra novica za poslance. Veliko zaslišanje za nami. Rad bi pozdravil Jerkija Katajnena, ki je kandidat za podpredsednika nove komisije. In pozdravljam tudi vse kolege odborov Ekon, Empel in ITRE. Pozdravljam tudi vse eh, predstavnike nevladnih organizacij, majhnih in srednje velikih podjetij, industrije, držav članic In pozdravljam vse tiste, ki naše zaslišanje spremljate, kajti to je javno zaslišanje. V Evropskem parlamentu si prizadevamo za preglednost. Torej, dobrodošlica tudi vsem tistim, ki nas spremljate na spletu. Na naši spletni strani. Naj povem nekaj besed. Odbor ITRE je odgovoren za raziskave in inovacije, za industrijo, za podjetništvo, za majhna in srednje velika podjetja, za energetiko, za digitalno gospodarstvo. Vsa ta področja vplivajo seveda tudi na zagotavljanje konkurence, konkurenčnosti. In tega se vsi zelo dobro zavedamo. In za ta področja bo tako eh, odgovoren tudi podpredsednik komisije. To področje naj bi usmerjal in vodil skupaj z nekaterimi drugimi komisarji. Veliko je izzivov, ki nas čakajo v prihodnih petih letih na vseh tih področjih. In kolegi odbora ITRE, kajti jaz sem predsednik odbora ITRE, bi radi izvedeli, kako namerava podpredsednik doseči te cilje. Kako namerava odgovoriti na pričakovanja naših državljanov. Najlepša hvala. Sedaj pa vračam besedo gospodu Gvaltjerju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Buzek. Sedaj pa bomo začeli z prvim krogom vprašanj.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 Sedaj pa začenjamo z prvim krogom poslancev in eh, prvi govorec bo eh, gospod Karinš iz skupine ELS. Jobs. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Katajnen. Raz, naložbe, delovna mesta in konkurenčnost. To so štiri besede, ki lahko znemirijo marsikoga. V naših kampanjah se vsi zauzemamo za to, ampak pojavlja se vprašanje kako bomo pravzaprav sploh dosegli te cilje. Uvodoma ste omenili to, kar je omenil tudi Jean-Claude Juncker. Imamo 300 milijard evrov namenjenih za naložbe. Uporabili bi javna in zasebna sredstva. Dve vprašanje imam za vas in rad bi, da se spustite v podrobnosti. Kakšno vlogo naj imajo tu javna in zasebna sredstva? In drugo, ko bomo imeli ta sredstva v kaj naj vlagamo? Kakšne naj bodo glavne prednostne naloge? Ali naj se osredotočimo na infrastrukture, pri energetiki, telekomunikacijah? Kakšno so vaše stališče o tem? Hvala, gospod Kariš. Spraševali ste o tem, odkot prihaja denar in kako naj se uporabi. Naj bom povsem jasen. Potrebujemo svež zagon za delovna mesta rasti naložbe. Ne gre le za vprašanje o likvidnosti, ampak gre tudi za vprašanje o pravih naložbah. To je predpogoj za prava delovna mesta. Moja naloga pa je, da ustvarim toliko delovnih mest kot se le da. Zato so naložbe zelo pomembne. Pravzaprav ste vi že omenili področja, kjer naj bi uporabili to telekomunikacije, promet in podobna področja. In čeprav komisija še ni oblikovana, smo sodelovali skupaj s kandidatom za predsednika Junkarjem, zato da bi preučili možnosti pridobivanja novih sredstev, javnih sredstev tam svižnjo. Istočasno pa smo ugotovili, da ni manevrskega prostora za to, da bi se še bolj zadolževali v državah članicah in da bi večali primankljaj. Zaenkrat še ne morem razkriti vseh podrobnosti, kajti komisija še ni imela priložnosti, da bi se pogovorila o tem. S kandidatom za predsednika Junkerjem nisva imela priložnosti, da bi se pogovorila z drugimi kolegi o tem, kajti potrebujemo dodaten čas za oblikovanje tega svežnja, potrebujemo tudi močen političen konsens. Nekateri instrumenti so lahko tudi občutljivi na trgih. Tako da žal ne morem razkriti vseh podrobnosti. Ampak bolj nasplašno lahko rečem, da je treba spodbuditi tako vpraševanje kot ponudbo. Kar pomeni, da je treba uporabiti evropski proračun, treba je uporabiti tudi zmogljivosti EIB, države članice morajo več vlagati v prihodnost in potem potrebujemo tudi boljši enotni trg in finančni trg, zato da bi spodbudili zasebne naložbe. Thank you. Hvala. Socialisti in demokrati, Marija Joao Rodriguez. Good morning, Dobro jutro, gospod Katajnen. Potrebujemo prave spremembe v Evropi. Ali lahko sprejmete naslednje jasne zaveze? Najprej, ne smemo se več najbolj osredotočiti na hitro davčno konsolidacijo ampak na naložbe in ustvarjanje delovnih mest. Potem druge zaveze. Potrebovali bomo veliko mero naložb. Ne gre le za zasebne naložbe, tu govorimo tudi o javnih naložbah. Tretjič. Zato potrebujemo več fiskalnega manevrskega prostora. Potrebujemo pa tudi močnejše evropske instrumente, da bi naložbe podprli. Potrebujemo Evropski investicijski sklad in četrtič Reforme pri prioritetah se morajo nanašati na izobraževanje, usposabljanje, da bi ustvarili dodano vrednost in da bi ustvarili več delovnih mest in boljša delovna mesta v pametnejši, zeleni in bolj vključujoči družbi. Se strinjate s temi zavezami? Gospa Rodriguez, hvala za ta vprašanje. Spraševali ste, ali naj imamo prioritizacijo pri naložbah bolj kot pa finančno konsolidacijo, ali naj uporabimo raziskave in inovacije kot orodje za ustvarjanje nove gospodarske rasti. V veliki meri se strinjam z vami. Srečali smo se s to situacijo, ko smo obnovili zaupanje v območje in tudi bolj nasplošno zaupanje v Evropsko unijo. Tako da zaenkrat ni več panične situacije, ampak mislim, da smo se znašli v novi fazi gospodarstvo. Sedaj moramo delati v prihodnosti. Sedaj moramo povdariti naložbe. Ko je bil prejšnji teden na zaslišanju kolega zadolžen za resor je rekel, da potrebujemo toliko javnih in zasebnih naložb, kot se le da in reči moram, da se popolnoma strinjam z verom. Najprej potrebujemo usklajene evropske ukrepe. Treba je seveda zmanjšati dolgove in primankljaje. Potem moramo uporabiti evropski proračun za to, da bi več pridobili iz evropskega proračuna. Zato moram tesno sodelovati s kristalino. Potem moramo povečati zmogljivosti EIB, pa tudi zmogljivosti nacionalnih bank in drugih evropskih finančnih instrumentov. Prav tako bi rad spodbudil kandidata za predsednika Junkarja naj pozove države, naj vlagajo več v prihodnost, naj zato uporabijo presežke. To je zelo pomembno za prihodnost držav, istočasno pa bodo države s tem spodbudile tudi evropsko gospodarstvo. Potrebujemo tudi ukrepe, pri ponudbi. In sicer moramo izboljšati digitalni enotni trg, izvajati moramo direktivo o storitvah, tako da mora biti to celovit svežen. Hvala lepa. Sedaj pa koordinator za IKRO v Ekonu, Case Swinburne. Hvala, kandidat za komisarja. Navezala bi se na vprašanje Kristjanisa. 300 milijard evrov imamo pri naložbah in to je vredno najpomembnejši del vaših nalog kot podpredsednika. Ampak tu vidim nekaj pomislekov, kajti pri teh sredstvih se ne smemo osredotočiti na naložbe, ki jih imamo lahko v zasebnem sektorju. Osredotočiti se moramo na projekte in naložbe, kjer ni bilo dovolj naložbi zasebnega sektorja. Torej, v kontekstu predhodnih pilotnih projektov glede projektnih obveznic iz EIB je parlament prosil za študijo, so da bi primerjali stroške financiranja pri javnem zasebnem financiranju, tako da ne bo neprimernih konkurenčnih pogojev v zasebnem sektorju. Ali imate kak načrt glede urejanja te situacije v prihodnosti, če govorimo o javnih in zasebnih naložbah, ali nam lahko razložite, ali ste zavezani temu, da boste uporabili ta sredstva iz zasebnega sektorja, ker se le da? In kako boste ocenili rezultate? Ali boste presojali število delovnih mest, ali pa boste presojali tudi zneske kapitalov pri teh naložbah v Evropi. Hvala lepa. Gospa Swinburne, popolnoma se strinjam s tem, kar ste rekli. Javne naložbe ne smejo izriniti zasebnih. To je eden izmed naših glavnih ciljev. Ne bi bilo namreč smiselno uporabiti denar davkoplačevalcev tudi če gre za javna sredstva, ki so namenjena istim projektom. Tako da sem res vesel predhodnega dela Evropskega parlamenta iz zadnjega mandata, kajti v parlamentu so želeli poskrbeti za to, da bi vsa sredstva, ki so javna, bila uporabljena kot katalizator za zasebne naložbe. Tako delujemo, kajti Premalo je javnih sredstev, tako da moramo zelo pametno uporabiti evropski proračun. Tako da bi lahko res dobro uporabili javna sredstva in da bi lahko pritegnili več zasebnih sredstev za podporo našim projektom. Trg je včasih zelo sramežljiv, ko gre za dolgoročne projekte. Zato mislim, da potrebujemo javna sredstva kajti zasebni sektor ni pripravljen prevzemati vseh tveganj pri velikih projektih. Prepričan sem in vem, da imamo tudi v Evropski investicijski banki veliko znanja o tem, kje so meje in kako se lahko njihove zmogljivosti posojanja uporabijo na najbolj učinkovit način. Tako da se res veselim dela s poslanci v Evropskem parlamentu, kajte vi imate veliko izkušenj o takšnih vprašanjih, tako da bi res našli najboljše načine uporabe denarja davkoplačevalcev, tako da bi uporabljali tudi zasebne naložbe. Hvala. Sedaj pa skupina Alde, Ramon Tremosa Basels. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Katajnen, dobrodošli ponovno tu, v tem parlamentu. V vaših pisnih odgovorih ste omenjali prihodnost svežnja, ki je namenjen naložbam. In številni se strinjamo z vami. Ampak naložbe za naložbe, to je napaka. Recimo v EU imamo primere letališč brez letal, imamo tudi ceste brez prometa, imamo nekatere proge, ki ni vodijo nikamor. V nekaterih državah nekaterih državah članicah, se to še vedno nadaljuje. Gospod Katajnen, kako boste vi poskrbeli za to, da bodo izbrani projekti v prihodnem svežnju pri nas, prinašali dodano vredno za evropsko konkurenčnost in rast? Prosim, dajte bolj konkretne odgovore. Če želite, da vas podpremo, morate z nami deliti bolj konkretne podrobnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Tremosa. Spraševali ste o tem, kako bi lahko uporabili javna sredstva na bolj učinkovit način, tako da ne bi porabili denarja za projekte, ki ne pomagajo nikomor. No, vedno želim govoriti o denarju davkoplačevalcev, kajti. Mogoče si nekdo predstavlja, da ga pri evropskem denarju za nekaj, kar prihaja iz neke črne luknje. Ampak pravzaprav to prihaja iz žepov naših državljanov. Zato moramo ta sredstva uporabiti na najbolj učinkovit način, tako da bomo vsakič, ko bomo šli v tujino in ko bomo videli neko letališče ali neko avtocesto, bomo takrat vedeli, da so to deloma financirali evropski davkoplačevalci in bomo ponosni na to. Komisija in Evropska unija bolj nasplošno se je veliko naučila iz preteklosti. Imamo dobre zglede in tudi slabe. In zato vedno potrebujemo zelo temeljito oceno učinka in tudi stroškovno učinkovito analizo. Preden se lahko spustimo izvanje velikih projektov. Ker je to pošteno do naših dakoplačevalcev. Pa recimo še eno konkretna zadeva, ki jo sedaj pripravljamo. Izbrati moramo projekte in zelo, zelo previdno pomagati moramo tudi državam, da pridejo do rezultatov, da uporabijo javno podporo glede tega, kar lahko dobijo z evropske strani. Projekti morajo biti zelo dobro načrtovani od samega začetka. In to bi tudi pomagalo, da bi se izognili takšnim napakam, ki smo jih žal videli v preteklosti. Next. Hvala. Naslednji je Dimitris Papadimulis Gue Nagala. Gospod Katajnen, dobro jutro iz Grčije in iz skupine Goa. E. Evropska centralna banka je napovedala, da bo prišlo do ukrepov kvantitativnega prilaganja, prilagajanja, tudi če je bila Bundesbanka proti temu. Ali se strinjate s temi ukrepi, ki jih je napovedal gospod Dragi, ali ste na strani Bundesbanke? Gospod Juncker je predlagal, da bi 100 milijard evrov ki jih imamo danes v ESM-u, namenili za oživitev gospodarstva. V špiglu smo videli argumente proti temu. Na kateri strani ste? Leta 2012, ko ste bili premije na Finskem, ste vi edini med samimi državami članicami prosili za dodatna jamstva za Grčijo in sicer v znesku 900 milijonov evrov. Ali ste imeli vi pravi in si drugi so se motili ali boste pokazali takšno solidarnost tudi v vlogi podpredsednika komisije? Hvala, gospod Papadimulis. Mislim, da ne smem komentirati politike Evropske centralne banke, tudi če mi je všeč, ampak ne rečem, da sem zelo zadovoljen z delom Evropske centralne banke. Poskrbeti moramo za to, da je Evropa kredibilna. Tudi po tej situaciji, ko je prišlo do ocene kakovosti premoženja v bankah in po stresnih testih pozneje potrebujemo požarni zid, zato da bi zunanjemu svetu pokazali, da Evropa lahko poskrbi za nepričakovane neuspehe bank. Zato se moram potruditi, da ne uporabimo sredstva, če jih ne potrebujemo nekje drugje. To velja tudi za ESM in za banke v državah članicah. Potem ste omenili tudi druge stranske zadeve. Naj vam povem, kaj se je zgodilo. Bil sem ministr za finance leta 2011. Takrat je moja država že sodelovala pri svežnih finančne pomoči Grčiji in Irski. In sam sem se zauzemal tudi za to, da bi pomagali Portugalski. Potem smo imeli splošne volitve deset strank opozicije, recimo socialni demokrati, skupina socialistov so voljivcem obljubili, da če bodo prišli v vlado, bodo prosili za dodatna sredstva. To je res. Po volitvah je prišlo do kompromisa, ko nismo prosili za ta dodatna sredstva finančne pomoči za Portugalsko. In potem smo se odločili, da Če bo prišlo do uporabe sredstev, bo vlada prosila za dodana sredstva. Ampak vedeli smo, da bo tako ali tako prišlo do uporabe sredstev iz ESM-a, tako da potem ni prišlo do te odločitve. Hvala. Rainer, Buti Kofer Itre. Dobro jutro, kandidat za podpredsednika komisije. Glede Evropskega investicijskega načrta bi vas rado vprašal, ali sem vas prav razumel da ne smemo več imeti zmotno politiko vrčevanja Evropi. Katere vere naj bi potem imeli pri financiranju ali ne bo novega kapitala iz javne sfere? Koliko dodatnih naložb naj bi potrebovali v javnem sektorju, po vašem mnenju? Kaj pa vloga učinkovitih tehnologij pri zeleni rasti in pri nizkoogličnem prehodu v kontekstu načrta, ki zadeva naložbe. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod Butikofer. Spraševali ste o tem, odkud bi lahko vzeli nova javna finančna sredstva, koliko jih potrebujemo in kakšna je vloga novih, zlasti zelenih tehnologij pri ustvarjanju delovnih mest. No najprej bi rad povedal nekaj zelo jasno. Evropske države članice so ponovno pridobile zaupanje. Veliko je bilo držav, ki so bile pred nekaj leti v zelo tveganem položaju, sedaj pa so ponovno na trgu. Tako da bi rad poskrbel za to, da bo Evropa močna pri pravljanju z gospodarskimi politikami, tako da bi se izognili takšni situaciji, ko bi delo v eni, dveh, treh, petih državah povzročilo težave za druge države članice. Tako da moramo imeti zelo odgovorno fiskalno politiko. Istočasno pa potrebujemo več virov za naložbe. Lahko si predstavljam, da bi lahko večino naložb v prihodnih treh do desetih letih dobili iz zasebnega sektorja, ampak potrebujemo veliko naložb tudi v zasebnem sektorju. Dodatna sredstva pri javnih naložbah bi lahko vzeli iz usklejenih evropskih ukrepov, zato da bi zmanjšali javne dolgove in primankljaje. Potem bi lahko sredstva vzeli iz tistih držav, kjer imajo preseške. pa tudi tiste države, ki nimajo preseškov, bi lahko drugače določile prioritete pri javnih izdatkih, da bi lahko vlagale v raziskave in inovacije. To je predpogoj za ustvarjanje novih ekonomij, recimo zelene tehnologije. Potrebujemo tudi boljši enotni trg, zato da bi spodbudili prihajanje zelenih tehnologij na trge, zato da bi nadomestili stare tehnologije, ki veliko ne snažujejo. Hvala. Kolega je bil iz skupine zelenih, zdaj pa Steven Wolf iz skupine FDD. Hello, it's, it's O'Flynn, um... Gospoda O'Flynn govori, Stevena Wolfa ni tu. Če lahko zastavim vprašanje, tu sem gospod Katajnen. V vaših pisnih prispevkih ste rekli, da potrebujemo bolj odgovorne, odprte in vključujoče trge dela. Ali gre tu za odnose znotraj držav ali odnose med državami? Kaj pa načrt gospoda Camerona, da bi imeli omejitve pri prostem pretoku, to ne bi bil predpogoj za to, da bi še naprej podpirali članstvo Združnega kraljestva v Evropski uniji? Hvala lepa, gospod Wolf. Prost pretok ljudi je temeljna vrednota Evropske unije. To je ena izmed temeljnih vrednot, stanovnih vrednot Evropske unije. Tako da res želim zagovarjati te vrednote. Prav tako se strinjam s tem, kar je rekel kandidat za predsednika Juncker, glede tega, tudi Marian Tyson se je zauzemala za prost pretok ljudi. In poskrbeti moramo za to, da ne bomo z ničimer kršili to načelo prostega pretoka ljudi. Vem, da potekajo določene priprave na ravni delovnih skupin, kjer se uradniki sprašujejo, kakšne so resnične težave, s katerimi se soočajo države članice na tem področju. Kajti ne moramo si privoščiti, da bi izgubili zaupanje državljanov, ko zagovarjamo naše temeljne vrednote, kot je recimo ta prost pretok ljudi. Če imamo negativne vedike, če imamo vedike zlorabe, moramo to popraviti. In pričakujem, da bo Združeno kraljestvo dober partner in da bo tudi v prihodnosti zagovarjal naše temeljne vrednote. Hvala. Sedaj pa Barbara Kapal, samostojna poslanka. Spoštovani predsedujoči, spoštovani kandidat Katjajnen. V preteklih letih se je izkazalo, da, da žele z visokim deležem industrije tudi. Uh, Eh, oziroma dodane vrednosti iz industrije so bolje preživeli krize kot tisti, ki nimajo dovolj te dodane vrednosti. Kljub temu pa je, smo izgubili več kot 3 milijone delovnih mest. In zato je Evropska unija v letu 2012 formulirala cilj, da je treba delež v industriji na evropskem BDP-ju povišati na 20 odstotkov. Trend pa gre v drugo smer. Delež na BDP predelovalne industrije je bila v letu 2014. 2013 je padla na, za en odstotek na 16 odstotkov po letu 2012. Industrije svoje um, tovarne selijo ven iz Evrope, kot je naprimer avstrijski vrst Alpine, ki je preselil svojo industrijo v ZDA. 23. in 24. oktober bo Evropski svet sprejemal sklepe za cilje 2020 in v zvezi s tem imam naslednjo vprašanje. Prvič, kako visoka naj bi bila po vašem mnenju eh, stopnja reindustrializacije v okviru ciljev 2030 in katere ukrepe boste zastavili za zagotavljanje, trajnostno zagotavljanje v stopni industrializacije. Hvala. Kappel, Hvala, gospa Kapel, za ta vprašanje. No, zelo dobro vemo, o čem govorite. Prihajam iz države, ki je vedno veliko izvažala. Naša družba blaginje temeli na prihodkih, ki jih lahko dobimo iz zunanje trgovine na finskem. In zato je konkurenčnost najboljši prijatelj blaginje v neki družbi. Tam, kjer imamo več kot 50 odstotkov tega v javnem gospodarstvu, približno 55 odstotkov, ne moremo imeti socialnega modela blaginje brez uspešne industrije. Zato zelo dobro vem, o čem govorite. Kandidat za predsednika, gospod Juncker, je rekel, da ne moramo reči, da lahko živimo le z novimi storitvami. Čeprav je danes zelo težko reči, kjer potegniti črto med industrijsko proizvodnjo in storitvami. Kajti veliko je podjetij, ki so tradicionalno zelo industrijalna, ampak ki imajo vseeno večino prihodkov pri storitvah in se to potem zanemarja. Ampak vseeno, osredotočil bi se na raziskave in razvoj. To je eden izmed načinov ustvarjanja novih prihodkov. Tudi recimo tradicionalne industrije. Te se morajo obnoviti, potrebujejo več inovacij, ustvariti moramo enotni trg, recimo tudi za obnovljive energije. Potrebujemo poštene prostotrgovinske sporazume z drugimi deli sveta. Potrebujemo socialno kohezijo, kajti ne moremo si privoščiti, da bi izgubili karkoli. Potrebujemo visoko kvalificirano delovno silo. Tako da je konkurenčnost zelo pomembno vprašanje. Na evropski ravni lahko to urejamo, pa tudi na nacionalni ravni. Hvala. Naslednji je Pavlo Zalba Bidegan. ELS. Presidente, viceprezidente. Hvala. Predsednik, podpredsednik, hvala za to, kar smo slišali. Dve vprašanje imam za vas. Najprej glede usklajevanja. Kaj najbolj omejuje rast med drugim? Pomankanje posojil v državah članicah? V določeni mire bi lahko to reševali z evropskim trgom kapitala? gospod Hills bi se lahko ukvarjal s tem, potem pa je tudi premalo ambicij v nekaterih državah pri njihovem načrtovanju. Gospod Moskoviči se bo ukvarjal s tem. Kako boste vi usklajevali delo pri teh portfeljih? Tega sicer ni neposredno v vašem področju, ampak to vpliva na rast in na naložbe. In potem še nekaj, katere specifične ukrepe imate v misli za spodbujanje konkurenčnosti. Eden izmed načinov izboljšanja rasti je tudi krepitev konkurenčnosti. Ja, hvala gospod Bidega. Spraševali ste o tem, kako naj bi usklajeval delo z drugimi komisarji, zato da bi izboljšal konkurenčnost in gospodarsko rast. In kateri so ti vidiki, ki se nanašajo na konkurenčnost? Začel bi na koncu. Najprej naložbe v izobraževanje in raziskave. To je pomembno. Potem potrebujemo okolje, ki je prijazno rasti. Recimo potrebujemo razumne ravni obdavčanja. V moji državi potrebujemo davčno reformo. Skupaj z goje, socialisti, zelenimi in ELS-om ter ALDE smo zmanjšali te ravni, ampak povečali pa smo obdavčanje na dividende. Torej, vzeli smo denar iz podjetij, ker je bilo preveč obdavčanja, je bilo to eno, ampak po drugi strani pa smo opustili nekaj denar tam, kjer je bilo manj obdavčanja, ker je tu potem več naložb. Socialna kohezija je v srču konkurenčnosti. Potem moja vloga pri usklajevanju dela med komisarji. S Pierom sem se pogovarjal, s Jonathanom. In kaj ne bi počeli skupaj, kako ne bi stolovali, če bomo imenovani? Opredelili smo projekt recimo za infrastrukture ali za to, kar je treba postoriti na finančnih trgih. Skupaj s Pierom so pravčevala, kako porabiti sredstva iz EIB. Torej, predelili smo ukrepe, potem smo se posvetovali z drugimi komisarji. In potem smo prezelili odgovornosti. Sedaj pa usklajujemo skupno delo od samega začetka. Ni tako kot prej, da nekdo dela pri nečem in potem se to meni na sestanku kolegija komisarja. Ne, že od samega začetka delamo skupaj. To gre tako. Naš svežen še ni pripravljen, nismo imeli še dovolj priložnosti za preučitev vseh podrobnosti, ampak to ne bo trajalo toliko časa. Pascuala, Elisa Ferreira, Socialistisch. Tainen, more important than your words are your Gospod Ketajnem, bolj pomembno kot besede so vaša dejanja in to veste. Kot ministr za finance in kot predsednik vlade Finske ste bili močan zagovornik varčevanja in bili ste prvi, ki ste zahtevali zavarovanje s premoženjem tudi od uh, držav v težavi, vključno Španijo, Grčija, se je morala ukloniti, da je ugodila vašim zahtevam in je morala sprejeti varčevalne ukrepe in različne druge ukrepe za to, da je prejela finančno um, pomoč. Tudi uveljavili ste ESM, julija ste letos tudi povedali, da je rast odvisna tudi od varčevanja in samo vprašanje je bilo, kdaj bo uh, prišlo do pomoči. Danes pa predlagate spodbudo za naložbe. Zakaj? Odkud natančno prihaja denar? Hvala. Hvala lepa, gospa Ferreira. moramo zmanjšati zadolževanje, če želimo zagotoviti rast in moramo zagotoviti rast, če želimo zmanjšati dolg. To je povedal tudi Per Moskoviči in strinjam se s tem. Države in predvsem ljudje v številnih državah so veliko žrtvovali v preteklih letih in vlade so imele težko nalogo, da so branile svojo verodostojnost. Borile so se za to, da so si povrnile zaupanje. Zaupanje pa je predpogoj za ustvarjanje delovnih mest in za to, da se privlečejo zasebni naložbeniki. Sedaj smo ponovno povrnili zaupanje, kot sem dejal in sedaj moramo, kot jaz pravim, napasti v smeri proti prihodnosti. To pomeni, da moramo mobilizirati vsa javna sredstva na nacionalni in evropski ravni, zato da bomo spodbudili naložbe, zato da bomo zagotovili delovna mesta za državljane in zato da bo Evropa postala bolj konkurenčna po merilih na evropski ravni in na nacionalnih ravnih, zato da bomo tudi ohranili uh, več priložnosti za mala in srednje velika podjetja, da bodo lahko prodajale uh, in nudile svoje izdelke in storitve. Za mene gre za črno-belo vprašanje, ali potrebujemo odgovorno fiskalno politiko ali rast. Dopolnjujeta se. In Rad bi se navezal na zadeve, ki nas povezujejo, ne na tiste, ki nas delijo, kajti naši državljani pričakujejo dobro sodelovanje vseh političnih strank, da bi našli najboljše rešitve in praktične ukrepe za spodbuditev naložb tako zasebnih kot javnih. Hvala, sedaj predsedovanje predaja Mariti Ulskog iz odbora MPN. Order, order, I'll give the floor to Ul Sedaj pa dajem besedo gospe Ulrike Trebesius iz EKR. Izvolite. Spoštovani gospod Katajnen, glede na vaše pisne odgovore se želite zauzemati za to, da boste znižali brezposobnost v moči Evropske unije, s tem, da boste povečali mobilnost delojemalcev kako se bo Evropska unija tudi, eh, kako bo ravnala pri migraciji eh, dobro izobraženih ljudi, tudi mladih, predvsem iz južnih in južno-vzhodnih držav, ali ne bo šlo tukaj za beg možganov v teh državah in kako ne bodo te države potem uresničile svoje cilje in kako naj ti delavci uresničijo svoje cilje, kako naj tudi ravnamo z različnimi standardi izobraževanja, z različnimi um, šolskimi spričevali, ali naj se tudi tu sedaj harmonizira um, ali izenačuje, ali naj se še naprej zmanjšujejo standardi v skladu z bolonsko reformo. Um, In ali imate tudi načrte, da bi ukinili uspešno mojstersko izobrazbo, ki obstaja v Nemčiji? Hvala lepa, gospod Trebezius. Imam prijatelje, predvsem v Južni Evropi, ki so morali zapustiti svojo državo začasno, kajti v svoji državi niso našli dela. In v tem smislu je prost pretok zaposlenih oziroma delavcev žalosten, kajti prisiljen si zapustiti državo, tudi če to ne želiš. Ampak vse eno pa imaš možnost najti delo na drugem delu Evrope Torej, tudi to ni črno-belo vprašanje. Razumem pa zelo dobro, kaj mislite z begom možganom, ki lahko ustvari težave v državah, kjer mladi, izobraženi, zapuščajo državo. Obstaja torej nenehna potreba po delu na različnih ravneh, zato da bi se soočili z brezposelnim. Bez brezposobnostjo mladih. In jamstvo za mlade je eno od orodij, s katerim se lahko proti temu borimo. To lahko pospešimo na evropski ravni. Moramo pa zagotoviti tudi, da bodo evropske države, da bodo države članice to urodje tudi uporabili. To urodje smo prvič ustanovili oziroma uporabili v naši državi in lahko si zamislite, da sem ponosen na to, da se je to skopiralo na evropsko raven in um, pozdravljam, uh, pošiljam lepe pozdrave svojim kolegom v moji vladi, ki so pripomogli k ustvaritvi tega urodja. Omenili pa ste tudi možnost usklajevanja kakovosti izobraževanja. To je zelo pomembno, kajti to je temeljni pogoj zato da lahko, da, da lahko vašo izobrazbo sprejme tudi neka druga država in obratno. In to je eden od eh, orodij, ki jih uporabljamo tudi v okviru priporočil za posamezne države. Hvala lepa, sedaj pa Marjan Harkin iz skupine ALDE. Izvolite. Hvala lepa, kandidat za komisarja. Včerajšnji tudi pregled evropske situacije za poslovanje in socialne situacije kaže, da se je situacija poslabšala. Nemčija, ki naj bi bila motor za Evropske unije, je navzdolj popravila napovedi za BDP za leto 2014 in 2015. Omenili ste popraševanje in eh, ponudbo, ampak popraševanje je zelo ohlapno. Mednarodni monetarni sklad poziva k bistveno povečanim eh, javnim naložbam, ker je brezposobnost tako velika, kajti pravijo, da bo spodbuda bistveno večja, če bo prišla tudi iz eh, posojanja, namesto tega, da se um, zmanjšujejo davki. Govorili ste o investicijah in ne da bi tukaj ustvarjali nove zadolževanja. Kako lahko torej spodbudimo to javno, eh, invest, javne investicije, ne da bi povečali dolg? Torej, govorili smo o investicijah in o, o drugim, to, ampak to je malo kot ja kura in jajce. Kaj pride prej? Hvala lepa, gospa Harkin. Pravite, da je tu vprašanje kure in jajca. Najprej potrebujemo stabilnost, potem pa potrebujemo investicije. In kot jaz to razumem, od tu prihaja rast. javne finance ali dodatni javni denar za naložbe lahko prihaja iz različnih verov. Torej države bi lahko investirale v svojo prihodnost in s tem tudi spodbudile evropsko gospodarstvo. Potrebujemo koordinirano ravnanje strani Evropske unije in poznamo tudi nekaj izkušenj, kako lahko to naredimo in s tem zagotovimo, da uh, javne naložbe ne bodo samo nalagale dolga, kajti dolg, ki raste in raste, lahko ogrozi rast, gospodarsko rast. Ne želim tvegati, da bi oživljanje gospodarstva bilo ogroženo samo zaradi povečevanja dolga. Uh, potem lahko tudi izkoristimo evropski proračun, kot je povedala tudi Kristalina prejšnji teden. Če ne bomo uporabljali multiplikatorjev, če ne bomo bolje izkoristiti evropskega eh, proračuna, potem vemo, kaj bomo lahko dobili. Če pa bomo ga uporabili bolj učinkovito, potem pa lahko dobimo več. In tu potrebujemo podporo Evropskega parlamenta. Rad bi vas prosil tudi, da ste zelo odločni v odnosu do držav članic, kajti tudi skupaj z komisijo in Evropskim parlamentom si moramo prizadevati za to, da bomo države članice eh, prepričali, da potrebujemo naložbe in da se koristi tudi Evropski parlament. Obstajajo tudi različni finančni uh, instrumenti, kot je mednarodni denarni sklad in pa tudi nacionalni promocijski svežni. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Harkin. Predsedujoče se popravlja Miguel Vegas iz skupine GUE. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Katajnen. Na portugalskem smo imeli podoben primer, gospod. Barozo je raje zapustil našo državo in šel raje v komisijo. Torej, razumem tudi, odkot vi prihajate. Vseeno pa bi opozoril na določena dejstva. Dejstvo je, da države, ki imajo največ eh, izdatke na državni ravni, so tiste, ki so se lahko soočile z krizo in tudi tiste, ki, kjer je bogatstvo najbolje razporejeno. Vemo, ste o čem govorim. Finska ima eno najvišjih, hm, eno najvišjih ravni javne porabe. Ali bomo nadaljevali z modelom, ki uničuje države blaginja in nadaljuje koncentracijo, ali pa je čas, da iščemo druge pristope, ki bojo spodbujali rast in plače, namesto da zmanjšujemo davke. Ali ne bi tudi um, zagonili torej, obdavčitev v transakcijah? Hvala. Hvala lepa, gospod Vega, Vegas. Torej, zanima vas, ali naj bi bolje razporedili dohodke in okrepili ali povišali plače namesto, da zmanjšujemo davke podjetjem. Sem član ene najbolj inkluzivnih eh, držav, blaginje in v naši družbi enakost med ljudmi predstavlja glavno vrednoto ni niti ene stranke v naši državi, ki bi nasprotovala temeljni zamisli države blaginje. Prej sem že povedal, da v skladu z mojimi izkušnjami, pa to ne povem, da jim vsak se strinja z mojim pogledom, ampak v skladu z mojimi izkušnjami bo najmočnejši eh, partner inkluzivne družbe blaginje eh, globalna konkurenčnost, kajti v državi za 500 milijoni državljani, v kateri javni sektor igra več, vlogo več kot 50 odstotkov celotnega gospodarstva, se taka država ne bi mogla privoščiti imeti enega najboljših izobraževalnih eh, sistemov, če ne bi bila ena najbolj konkurenčnih na svetu. Torej, potrebujemo denar od zunaj in upam, da bo evropski socialni model in socialna tržna ekonomija, da bo temelijala na visoko kakovostnih delovnih mestih, visoki izobrazbi, naložbah v uh, raziskave in razvoj ter prožen, odprt notranji trg, ki bo dal priložnost tudi indus, eh, tradic, tradicionalni industriji, pa tudi novim podjetjem. Hvala. Jean Lambert od zelenih. Hvala lepa. Z veseljem sem v vaši vodni izjavi slišala opozorilo na tudi nove eh, obnoljive oziroma na obnoljive vere. Um, in pa podnebje, kaj ti to v določenih portfolih premankuje in mislim, da se teh pod, področji ne moremo lotiti ločeno. Torej v strategiji EU 2020 eh, je tudi zapisano, da je zelen prehod bistvenega pomena in da je tu bistvena usmeritev za razvoj eh, sposobnosti, za razvoj delovnih sil in zaupanje pri naložbah. Torej, katere ukrepe boste uporabili, da boste spodbujali ta zeleni prehod znotraj komisije znotraj sveta in v pogovorih za socialnimi partnerji, tako da bomo res lahko videli kakšen napredek, ne pa le nekaj lepih besed na papirju. Hvala lepa, gospod Lambert. Veliko nalog je, ki jih moramo upraviti. Vsak ima neko svojo obsedenost in eno od mojih je obnovljiva goriva, ki se ne proizvajajo z, iz, v sektorju prehrane. Torej, to je en od področji, na katerega bi se rad eh, osredotočil temeliteje. Nisem pa preveč optimističen, ko si ogledam, ko si ogledujem predloge zelene obdavčitve ki jih je predlagala komisija, kaj te države članice niso tako zelo pripravljene uporabiti najbolj učinkovita orodja, zato da tudi eh, s tem no, podpira obnoljive vere in tudi čiste tehnologije. Bom pa sodeloval z Pierom, pa tudi z drugimi komisarji, ki so pristojni za ta področja, kajti sam sem ustvaril eh, obdavčitev goriva, ki temelji na emisijah. In tu je delovalo od prvega dne. Z, emisije so se zmanjšale. Podobno obdavčitev smo uporabili tudi za avtomobile. To je ena od teh tem. Vsekakor pa tudi uh, sistem trgovanja z emisijami je eden od najbolj pomembnih in to je tudi na eh, agendi komisije. Hvala. Hvala lepa. Patrick O'Flynn z FDD-ja, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Katajnen. Kandidat za komisarja Hill ni govoril o zaščiti Londona ali kot njegov nadrejeni eh, smatrate, da prihaja iz tega mesta ali se oziroma tudi iz tega okolja ali mislite, da bi se morali tu povezati z drugimi centri, kot je naprimer Frankfurt, zato da se tu omeji pred nadvlado uh, eh, londonskega sitja. Um, Hvala lepa. Zame je najbolj pomembno, da lahko kapitalni trg razpršimo, zato da bo denar šel tja, kjer ga najbolj potrebujemo. Vesel sem, če London raste, vesel sem, če Frankfurt raste, vesel sem, če Pariz raste kot eh, centri finančnih trgov. vendar potrebujemo boljšo kapitalsko unijo oziroma unijo kapitalskih trgov, kar vsebuje tudi različna vprašanja. Torej, kapital mora bolj prosto teči iz ene države v drugo in treba ustvariti boljše instrumente financiranja, posebej za MSP-je hitro potrebujemo ukrepe, če bo komisija hmalo začela lahko delati in če bom sam eh, potrjen in tudi če bo gospod Hill potrjen, moramo začeti razvijati standarde za visoko um, kakovostno listnenje, listninjenje, zato da bomo lahko okrepili možnosti za MSP-je za financiranje. Drugo pa uh, so tudi zanesljive čezmejne informacije o kreditiranju. Tudi tu bi radi pomagali MSP-jem in tretjič moramo olajšati razvoj evropskega trga za zasebne naložbe. Zame ne gre samo za geografijo ali ime mest, gre za konkretne spremembe in reforme, zato da bomo pomagali našim podjetjem, da bodo dobili sredstva za to, da bodo lahko opravili svoje um, delo. Hvala lepa. Hvala Nikolas Bej, neodvisni poslanec. Hvala lepa. Delo evropskih inštitucij kaže, da Evropsko unijo danes zaznemuje integralizem in pa prosta izmenjava. Amsterdamska pogodba je v 44. členu drugem odstotku predvidevala razvoj naravnega odnosa povezovanja med državami članicami. To je nujno potrebno, če želimo ponovno vzpostaviti gradnjo Evropske unije. Torej, zanima me, ali bo eden izmed vaših prioritet tudi, da modernizirate zakonodajo na področju ustvarjanja delovnih mest, ali se boste borili proti pomankanju delovnih mest eh, v eh, Evropski uniji. In eh, ali boste na vdih iskali v ukrepih, ki so bili uspešni na drugi strani Atlantika ali bi bili pripravljeni vzpostaviti neke vrste evropski akt eh, po vzgledu eh, ameriškega akta na ta način. Bi lahko pomagali, bi lahko pomagali tudi našemu gospodarstvu, eh, ki ga ogroža konkurenca iz tujine. Hvala. Strinjam se z vami, da ne moremo konkurirati s Kitajsko na področju plač. Tudi druge države obstajajo na svetu, kjer so plače in socialna zaščita bistveno niže, kot je poprečje v Evropi in s tem ne moremo konkurirati, pa nam niti ni treba poskušati konkurirati s tem. S tem, da bi tu uporabili najniže možne plače in najniže možen socialni standard. Evropski model temelji na drugih eh, temeljih, temelji na načelu enakih možnosti, na načelu visoko usposobljene delovne sile, kajti potrebujemo dodano vrednost, temelji na izobraževanju in raziskavah, zato ker potrebujemo dodano vrednost. Uh, Evropa je polna držav, ki so tako sofisticirane, da ne moremo dobiti dovolj denarja za uh, proizvajanje nekakovostnih izdelkov ali da samo zagotavljate najniže možne plače. Torej, razmišljamo na podlagi dodane vrednosti, socialna varnost in občutek varnosti ljudi, delovne sile. To mora biti na pravi ravni. Več lahko izgubimo, če ne bomo imeli poštenih pogojev za trgovanje z drugimi državami. Hkrati pa lahko pridobimo visoko kakovostna delovna mesta in gospodarsko rast in davčne prihodke, če bomo imeli z ZDA tudi Eh, sporozum o prosti trgovini. Hvala lepa. Naslednji je David Kaza. Sul commissario nominat, fil passato entusiasta politica austerità, bis nel au al. Hvala lepa. V preteklosti smo se z vrčevanjem soočali s krizo. Danes pa smo sprejeli, da potrebujemo novo politiko za vlaganja. Upam, da bo ta politika imela tudi skupen pristop strani z vseh političnih skupin. Govorili smo o investicijskem svežnju 300 milijard evrov. Če bo to sprejeto, bo morala komisija povedati, katere bodo prioritete in kako naj se ta denar uporabi. Zanima me, katere so prioritete, ki lahko ustvarjajo ekonomske investicije in kako lahko ustvarimo več delovnih mest, ki jih tako nujno potrebujemo. Much, Hvala lepa, gospod Kaza. Pri prioritetah se moramo sredotočiti tako na povečanje popraševanja kot ponudbe moramo uspodbuditi tudi zasebni sektor, da bo leta ulagal. Drugič, moramo uporabiti javne vere čim bolj učinkovito in moramo biti pri pravljenju gotoviti, ali bo možno in prepričan sem, da bo možno najti svež denar za javne naložbe. Kajti to je potrebno za zagon gospodarske rasti. Z porabo, bolj učinkovito porabo um, evropskega proračuna, z uporabo, z boljšo uporabo kot doslej javnih finančnih instrumentov in z uporabo držav članic, predvsem tisti, ki imajo uh, proračunski presežek, da investirajo predvsem v raziskave in razvoj in infrastrukturo in tu lahko zagotovimo več verov. Rad pa bi spostavil nekaj prioritet tudi z vidika um, ponudbe. Storitve so bistvenega pomena in to je dokument, ki nam kaže, kje lahko dobimo nove, nova delovna mesta, torej digitalni enotni trg, enotni trg za um, uh, druge notni trg, torej potem transatlantska pogodbe in druge. Vse to so zraven zelo velike številke in gre za dokument o priložnostnih. Pomeni, da komisija potrebuje bolj usklajeno delovanje, ne samo neko papirologijo, ampak potrebuje konkretno um, usklajevanje in vašo podporo. Priložnosti je torej dovolj. Nisem pesimističen moramo zbrati dobre ideje in se osredotočiti na to, kar nas združuje, ne na to, kar nas deli. Hvala sedaj pa Udo Bulman iz SND. Gospod kandidat za komisarja. Realni, um, vrzel realnih investicij znaša 200 milijard evrov na leto v Evropi. Gospod Juncker in gospod Katanen tudi pravita, da bomo pripravili investicijski program, obljubljamo vam ga v višini 300 milijard za naslednja leta. Ugotavljam, da sta dve skupini ljudi pri reakcijah na to eni pravijo, to je brez veze, to ni možno, to pravijo samo zato, ker želijo imeti potrditev eh, našega parlamenta, potem pa se ne bo to ustvarilo, tako kot se ni pakt za rast gospoda Barosa. Potem pa so že eni v državah šlavice, ki pravijo, da so proti, preden sploh vedo, kaj to je in vam nekaj predlagam. Do konca leta pridite v parlament, v odbore, predstavite vaš svežen, razpravljate z njim o kolegih in ta, pridobite si glasovanje tega parlamenta za ta paket. Ste pripravljeni za to ali ne? Večkrat ste omenili evropski proračun, našo pomoč ste zaprosili, mi smo jo vam jo pripravljeni dati. Ali želite to glasovanje, zame je to pomembno vprašanje, pred oceno komisije? Sprašujte me, če sem navdušen nad uh, ustvarjanjem delovnih mest samo zato, ker želim postati komisar. No, res je. V politiki sem že kar nekaj let. In v politiki sem zato, ker želim spremeniti svet. Prizadeval sem si za boljšo Evropo na različnih položajih. In tudi, ko je moja stranka vodila v anketah, sem odstopil kot predsednik vlade, ker sem želel postati komisar za to, da ustvarim boljšo Evropo. To je moj namen in z veseljem bom prevzel to priložnost, če mi bo parlament sprejel in z veseljem bom delal na področju investicij, konkurenčnosti in delovnih mest. Če bom potrjen, bom organiziral ekipo komisarjev, ki jo bom vodil, tako, da bomo tudi dobili povratne informacije iz parlamenta in da bomo tudi slišali vaše zamisli, kaj mislite, kako bi moral izgledati najbolj učinkovit investicijski svežen? Tega še nismo storili, ker nova komisija še ne obstaja. Ampak glede na vaše odločitve bi rad organiziral svoje delo, tako da bodo lahko komisarji in tudi sam, da bomo lahko prišli v parlament in razpravljali o različnih Eh, rešitvah, kajti vi prinašate tudi geografski vidik, kar pa je zelo pomembno. Gospa predsednica, mislim, da imam še deset sekund in rad bi želel odgovor na votom. Če gre za denar Evropskega parlamenta oziroma proračuna, želim odgovor od kandidata za komisarja. Če sem pravilno razumel, Vaše vprašanje se navezuje na proračun. Rad bi sodeloval s Kristalino Georgievo, zato da bomo proračun izkoristili bolj učinkovito in s tem spodbudili tudi javne vere v smeri proti investicijam. Hkrati pa dali nov zagon in nov denar naložbam, hkrati pa moramo tudi denar davkoplačevalci izkoristiti bolj učinkovito, zato da bomo zagotovili čim več delovnih mest. Hvala lepa, sedaj pa Hans Olaf Henkel iz EKR, izvolite. Gospod Katajnen, v vašem nazivu je tudi beseda konkurenca. Pred številnimi leti smo imeli komisarja v Bruslu, ki si je vedno zastavil isto vprašanje, kako je Evropa postala konkurenčna in vedno je dejal s pomočjo konkurence. Odkar je evro v težavah, pa komisija zagovarja ravno nasprotno, zauzema se za harmonizacijo. Komisar Andor pred Predlaga skupen sistem za brezposelne, eh, skupen sistem socialnega varstva. Eh, predsednik Juncker želi euroobveznice in Evropska bančna unija ni nič drugega kot socializacija državnega finančnega tveganja. To bo mogoče stabiliziralo evro za nekaj časa, ampak jaz imam čisto preprosto vprašanje. Kaj ta harmonizacija pomeni za konkurenčnost Evrope v primerjavi z preostalim svetom? Gospod Henkel, najlepša hvala. Vaše vprašanje se nanašalo na harmonizacijo, ali ta pomaga ali ne. Ali vzpostavlja strukture, ki ne izboljšujejo konkurenčnosti. Harmonizacija zame pomeni, da veljajo enaka pravila za vse. Torej, moramo poskrbeti za ta skupen pristop, vendar pa harmonizacija ne pomeni, da moramo imeti enak pristop za vse. Kot zakonodajalci se moramo skupaj odločiti, na katerih področjih je potrebne več harmonizacije in eh, na katerih področjih potrebujemo harmonizacije manj. Veliko je vprašanj eh, oziroma področji, kjer potrebujemo več harmonizacije, recimo enoten trg ali pa strogo izvajanje direktive o storitvah. To so področje, kjer potrebujemo več harmonizacije. Vendar pa obstaja tudi druga področja, kjer je bolje delovati na nacionalni ravni in kjer eh, pomoč Evrope ni potrebna. Najlepša hvala. Dominik Rike iz skupine Alde Beseda je vaša. Gospod eh, kandidat za komisarja. Potrebujemo financiranje infrastrukture v Evropi, zato naj bi potrebovali tisoč milijard evrov. Proračun Evropske unije je omejen, še prav posebej, kar zadeva plačila. Mehanizem za razvoj infrastrukture je prejel le 33 milijard evrov, nacionalno sofinanciranje ni zadostno. Zato me zanima, kje eh, bo uporabljenih 300 milijard evrov, o katerih je govoril Juncker. Zastavil pa bi vam tudi nekaj vprašanj. Prvič, ali se zauzemate za Evropski sklad za dolgoročna ulaganja? In eh, drugo vprašanje, ali boste uporabili zakonodajne instrumente za to, da bi usmerjali zasebni kapital in pa javna vlaganja. Najlepša hvala. Gospod Rike, najlepša hvala. Gre torej za vprašanje, kako financirati velike infrastrukturne projekte, še prav posebej na področju projekta, eh, prometa. Odkot eh, naj bi pridobili sredstva za to področje? To bo seveda pomemben del mojega portfelja, če bom dobil delo, za katero sem bil nominiran. Promet je področje, ki od nas zahteva da najdemo nove inovativne možnosti vlaganja. Javna vlaganja morajo biti povezana z številnimi zasebnimi vlaganji. 300 milijard evrov to niso tekoča sredstva za uporabo. Potrebno je uporabiti tudi druge ukrepe. Recimo eh, instrument eh, za povezovanje Evrope, pa tudi projektne obveznice. Vse to so instrumenti, ki jih lahko bolj učinkovito eh, uporabimo kot v preteklosti. Bolj učinkovito vključimo. Nekaj je bilo tudi pilotnih projektov, ampak prepričan sem, da bo promet igral pomembno vlogo, predvsem, ko bomo razpravljali o velikih infrastrukturnih projektih. Potrebno je pripraviti vlagatelje do tega, da bodo vlagali v konkretne projekte bolj kot v preteklosti. In to je tudi eden izmed mojih ciljev. Najlepša hvala Lynn Boylan iz skupine eh, GUE. Hvala lepa. Irska brezposelnost eh, ostaja na isti ravni, četrtina državljanov se je eh, izselila iz, se eh, izselila iz Irske. In v zadnjih treh letih je prišlo tako rekoč do izničenja zasebnih ulaganj. Leta 2010 je bilo Irski obljubljeno, da ne bo popiščanja, kar zadeva lastnike obveznic, ki so pravzaprav eh, povzročili bančno in pa gospodarsko krizo. Euroobmočje naj bi imelo posebno eh, zavezo do Irske, poskrbljeno naj bi bilo za dokapitalizacijo. Vem, da ste takrat eh, vi dejali, da eh, je ta pomoč irski eh, nesprejemljiva. Ali ste o tem razmislili, ste spremenili svoje mnenje ali pa mi povejte, kako vidite prihodnost irske, če morajo državljani nositi breme rešitve evra. Najlepša hvala. Vaše vprašanje se je nanašalo na to, kako vlagati v delovna mesta na Irskem. Kaj ti? Irska še vedno izvaja ukrepe in eh, državljani na Irskem so v zelo težavnem položaju. Zelo dobro razumem položaj številnih državljanov Irske, In uh, irski narod je zelo ponosen narod. Sprejeli so odgovornost eh, za spopadanje z izzivi države. Irska pa je tudi ena izmed držav, od katere bi pričakoval veliko zasebnih ulaganj, kajti konkurenčnost države je odvisna od sposobnosti države, da sama poskrbi za svoj lasni podjetniški sektor in zato potrebujemo tudi skupna evropska prizadevanja. Države morajo bolje uporabiti sredstva iz strukturnih skladov, najti moramo nove finančne instrumente za financiranje velikih infrastrukturnih projektov. Poleg tega pa moramo posvetiti pozornost tudi raziskavam in razvoju. Vse države članice so tako rekoč eh, v eh, podobni situaciji, tudi najmočnejše države ne morejo trditi, da bodo eh, čez deset let enako močne, kajti vse države potrebujejo izvedbo reform. In to je dejstvo. Najlepša hvala. Ernest Urteson iz skupine Zelenih. Adi. Tukaj sem, gospod Katajnen. Gospod Katajnen, bili ste eden izmed glavnih zastopnikov uh, magične formule, uh, ki se je izkazala za neuspešno, namreč uh, govorim o varčevanju. Bili ste proti pomo pomoči za uh, Grčijo, ste proti projektnim obveznicam, niste želeli pomagati portugalski. Julija ste hvalili program Trojke torej gospod Katajnen, eh, vaša misija je v nasprotno z vašimi izjavami in ta program eh, ulagan eh, tega programa pravzaprav niste dovolj dobro opisali, kar zadeva javna sredstva. Ali eh, naj bi bila za to predvidena nova evropska sredstva ali naj bi šlo za prerasporeditev sredstva? Torej, povejte nam kaj malce bolj konkretnega. Zdravci. Se upravičujem, ampak nismo imeli tolmačenja. Pa vi, ja? Hvala lepa, gospod Urteson. Dejali ste, da sem nasprotoval svežnju za Grčijo in svežnju za Portugalsko. In vprašali ste, odkot naj bi dobili sredstva za financiranje infrastrukturnih projektov. Naj vas popravim, bil sem za oba svežnja v nasprotju z nekaterimi predstavniki moje države. Tudi kot finančni minister sem prepričeval finske državljane pred volitvami, da naj sprejmejo svežen za pomoč portugalski. Ta svežen je bil izjemno nepriljubljen. Kot premije in pa minister za finance sem zagotovil, da je moja država zmeraj sodelovala pri reševanju različnih programov iz gospodarskih razlogov, pa tudi zaradi solidarnosti. Ampak to ni bilo lahko. Državljani v moji državi, ki so izgubili svoje delovno mesto zaradi krize v drugih delih Evrope, so povsem upravičeno zastavljali vprašanje, zakaj bi morali posojati denar tistim, ki so nas spravili v težave. Če pa smo mi izgubili svoje delovna mesta zaradi krize. In upam, da bomo kot evropski politiki skušali izgraditi mostove med narodi. Hkrati pa seveda razumem, da so ljudje na portugalskem, v Španiji, na irskem, v Grčiji izjemno razočarani. Zakaj se je to moralo zgoditi? Narode je potrebno povezati, potrebno je razumeti in poznati mnenja različnih državljanov Evrope. Javna sredstva naj bi v prvi vrsti prišla iz držav članic, predvsem iz tistih držav, ki imajo trenutno presežek. Eh, poleg tega naj bi sredstva z, pridobili z uporabo evropskih instrumentov in z eh, boljšo uporabo evropskega proračuna. Potrebujemo pa tudi usklajeno delovanje na evropski ravni. Poleg tega pa mislim, da moramo biti usmerjeni v prihodnost državljanom moramo posredovati sporočilo, da smo vsi v istem čovnu. Pozabimo na preteklost in se osredotočimo na boljšo prihodnost. Eh, Najlepša hvala, Marko Vali. Iz Evrope svobode in demokracije. Beseda je vaša. Tukaj sem, tukaj zgoraj. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Govorili ste o javnih in zasebnih ulaganjih v okviru 300 milijard evrov. Eh, govorili ste tudi o javnih eh, financah in pa o eh, resničnem gospodarstvu. To pa me nekoliko skrbi. Vi želite povezati ti dve področji. Večkrat smo podarili, da jih je potrebno ločiti finance, po mojem mnenju, že preveč vplivajo na eh, politiko. Zahtevate veliko žrtev z namenom izja, izvedbe reform. Eh, te žrtve pa se potem pretvorijo v eh, bonuse za finančnike. Ali ne bi bilo bolje, da, rešimo, eh, real, da, da ločimo realno gospodarstvo uh, od uh, financ? Gospod Katajnen? Hvala lepa. Vaše vprašanje se je nanašalo na ustvarjanje boljših pogojev za majhne vlagatelje, za tiste, ki svoje sredstva uporabijo za nakup delnic podjetij, kako lahko poskrbimo za boljši finančni trg. Rad bi se zahvalil gospodu Brnjeju za vse, kar je storil na tem področju. Sedaj moramo zagotoviti, da bodo države članice sledile novim pravilom, pa tudi banke, eh, ki so eh, bila uvedena. Potrebno je izvesti bančno unijo, to se mi zdi ključnega pomena, kajti le na ta način bomo lahko ukrepili stabilnost, stabilnost na trgu. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za varen delniški sektor, tako da uh, bodo državljani lahko z zaupanjem vlagali v podjetja. Če želimo okrepiti blaginjo in pa življenjski standard v Evropi, potem potrebujemo delovna mesta. In kot je dejal gospod Juncker, ne smemo pozabiti, da zasebni sektor v glavnem ustvarja nova delovna mesta, ne pa evropske inštitucije. Zaradi tega moramo uporabiti vse politične instrumente, ki so nam na voljo in poskrbeti za vzpostavitev boljšega enotnega trga za majhna in srednje velika podjetja. Le na ta način bomo lahko poskrbeli za nova delovna mesta. Hvala lepa, sedaj pa François Grostet iz skupine ELS. Hvala lepa, gospod Katajnen. Vrnila se bom k novi strategiji za rast Evropske komisije, ki naj bi se pričela izvajati leta 2015. Kako boste zagotovili, da konkretni ukrepi v tej strategiji ne bodo ostali le na papirju, ampak da jim bodo sledila konkretna dejanja? Če pozabimo na velike projekte, moramo vedeti, da se veliko potencijala skriva v dobrem izvajanju obstoječe zakonodaje. Ali nameravate oceniti učinke zakonodaje, ki jo že imamo na področju notranjega trga? Kar pa zadeva velike investicijske projekte, 300 milijard evrov naj bi imeli na voljo, veliko dejavnosti bo potrebnih na področju informacijske tehnologije, na področju digitalne tehnologije. Kaj boste storili za to, da bodo države članice začele uporabljati ta novi instrument? Merci beaucoup, madame. Najlepša hvala. Gospa Grostet, strategija rasti potrebuje več eh, sredstev kot le 300 milijard evrov. Kajti, če želimo rešiti socialni model Evrope in če želimo okrepiti socialno gospodarstvo, potem mora naša rast temeljiti na trajnostnih vrednotah. Visoko kakovostna delovna mesta so pri tem eden izmed ključev. In eh, skupaj z Marian Tyson si bom prizadeval za to, da dosežemo napredek na tem področju. Ne smemo dovoliti socialnega dumpinga. Vlagati moramo v razvoj in raziskave, okrepiti moramo konkurenčnost. Povsem pravilno ste dejali, da moramo izvajati zakonodajo, ki je že bila sprejeta. Recimo direktiva o strojitvah je eden izmed takšnih primerov. Če bomo to direktivo dobro izvedli, potem bomo imeli tudi več delovnih mest v Evropski uniji. Torej mislim, da smo v novem obdobju evropskega gospodarstva, kar pomeni, da moramo preusmeriti svojo pozornost z ulagan in ustvariti nov sistem. Potrebno je okrepiti zaupanje, ki se je povrnilo, uporabiti pa moramo sredstva iz zasebnega sektorja in poskrbeti za boljši enotni trg tudi na področju energije, energetike ali pa digitalnega gospodarstva pa tudi javna sredstva je potrebno uporabljati na bolj učinkovit način kot v preteklosti. Najlepša hvala, sedaj pa Pervanš Perez iz skupine socialistov in demokratov, beseda je vaša. Gospod Katajnen, mislim, da Evropa sicer ni velika Francija, ampak včasih imam občutek, da vi mislite, da bi morala Evropa biti velika Finska. Včasih pozabljate, da je celo gospod Barroso menil, da je socialni model Evrope eden izmed temeljev konkurenčnosti. Govorili ste o povrnitvi zaupanja, ne vem, o čem govorite. Več kot 57 odstotkov evropejcev se ni udeležilo zadnjih evropskih volitev. Torej mislim, da ne moramo govoriti o povrnitvi zaupanja. odgovorni naj bi bili za glavni instrument eh, za oživitev evropskega gospodarstva. Govorite o povrnitvi zaupanja, ampak ne govorite o konkretnih načrtih, kako nameravate financirati projekte, ne da bi prišlo do dodatnega zadolževanja. Določene marže seveda obstajajo. Kaj pa finančne transakcije, transakcije so financiranje na nacionalni ravni? Gospod Katajnen, lahko odgovorite, kakšna je vaša zaveza, kar zadeva roke in eh, kar zadeva podporo tega parlamenta, konkreten načrt za področje vlagan torej? Gospod Katajnen, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Perez. Več je bilo vidikov v vašem vprašanju. Nanašali ste se na konkretne ukrepe v programu ulagan v investicijskem načrtu. Davek na finančne transakcije bi lahko seveda pri tem bil uporabljen. Predsednik Juncker je dejal, da naj bi umeli, da naj bi imeli obsežen program vlagan že v prvih treh mesecih delovanja Evropske komisije. In sam bi rad deloval v skladu za to politično smernico. Drugič. Mislim, da sem zelo dobro pojasnil, odkot naj bi prišla javna sredstva za ta svežen vlagan. Mislim, da sem to dobro pojasnil. Boljša uporaba Evropske investicijske banke, boljša uporaba evropskih finančnih instrumentov, boljša uporaba nacionalnih bank in pa boljša uporaba evropskega proračuna, pa tudi nacionalnega proračuna. Eh, še prav posebej pa bi naj sredstva pridobili iz eh, presežka v nacionalnih proračunih določenih držav članic. Poleg tega moramo zagotoviti, da naše politike ne bodo povečale državnega primankljaja. Vendar pa ne morem vsega razkriti že v tem trenutku, kaj ti predsednik Juncker in jaz se še nisva utegnila posvetovati za prihodnimi kolegi na to temo. In določeni ukrepi potrebujejo široko politično soglasje imeli bodo tudi vpliv na trg. Da bi se temu izognili, ne bi rad preveč špekuliral o podrobnostih. Prosim, da se bolj držite časa za govor, kaj ti um, že zaostajamo za predvidenim časovnim okvirom. Sam potero je naslednji na vrsti. Hvala lepa predsedujoča. Dobrodošli, gospod Katajn. Pogovarjamo se že skoraj da dve uri, ampak eh, zdi se mi, da še zmeraj ne vemo, kakšen natančno je vaš akcijski načrt. Kaj natančno nameravate storiti? Kajti, če želite, da zaupamo eh, vašim sposobnostim, potem potrebujemo konkretne načrte. Dejali ste, da bi radi iskali bolj inovativne rešitve. Dejali ste, da želite bolj učinkovito uporabiti javna sredstva, eh, da želite bolje uporabiti sredstva iz strukturnih skladov in tako naprej. Sedaj pa prosim konkretno, kako boste bolje uporabili javna sredstva, kako boste našli te bolj inovativne rešitve. Ni vam potrebno navesti številnih primerov. Predstavite le konkretne dejavnosti in ne govorite o dobrih namenih, kajti vemo, da so vaši nameni dobri. Potrebujemo pa konkretne načrte. Gospod Katajne. Najlepša hvala. Vaše vprašanje se je nanašalo na konkretne načrte. Na konkretne načrte v svežnju ulaganj nisem imel priložnosti, da, oziroma nisem imel priložnosti za izmenjavo mnen z Evropskim parlamentom. Rad bi slišal vaše mnenje o najbolj učinkovitih oziroma najučinkovitejših sredstvih za dosego tega cilja. Poleg tega se nisem mogel posvetovati z kolegi in pa predsednikom Junkarjem, kajti najprej potrebujem podporo Evropskega parlamenta, torej Nimamo še čisto natančnih načrtov. Ne vem, kako uporabiti Evropsko investicijsko banko, kako uporabiti obdavčevanje eh, za to, da bi dosegli rezultate. Vse še ni natančno določeno, kaj ti nova komisija še ne obstaja. Ampak naj navedem nekaj primerov. Kristalina je pretekli teden dejala, da bi rada podvojila sredstva, In to je eden izmed načinov, da okrepimo evropski proračun. Poleg tega lahko ukrepimo projekt za povezovanje Evrope in osredotočiti se moramo na projektne obveznice. Glede Evropske investicijske banke bom tesno sodeloval s predsednikom te banke da izkoristimo potencijal Evropske investicijske banke v boju proti brezposelnosti, še prav posebej v boju proti brezposelnosti med mladimi. To je posebno novo področje. Tesno bo moral sodelovati tudi z prvim podpredsednikom Timmermansom in sicer zato, da bi zmanjšali obseg birokracije. Poleg tega bo moral sodelovati tudi z nacionalno ravnjo in tako naprej in tako naprej. Se znam je predolg, da bi ga navedel v dveh minutah, ampak pripričan sem, da bom pri naslednjih vprašanjih dobil to priložnost, da nadaljujem z tem seznamom. Oli Ren. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kandidat za komisarja. Pred vami je težka naloga, odgovorni ste za zagotovitev eh, konkurenčnosti Evrope. Trajnostna energija je pri tem ključnega pomena. V tem trenutku je Evropa preveč odvisna od fosilnih energentov eh, in od uvoza energentov iz Rusije. Evropski parlament je opozoril na to, da je potrebno izboljšati varno oskrbo z energijo, Evropska unija mora postati bolj neodvisna od zunanje političnega vpliva. Kako boste v prihodnosti to izvajali v praksi? Govorim o poskusu, da zmanjšamo odvisnost od uvoza energetskih verov. Kaj pa biogospodarstvo? obnovljivi veri energije, koliko sredstev bo za to namenjenih in v tem uh, svežnju ulagan. Zeleno gospodarstvo je pomembno tudi za regionalni razvoj, uh, tudi na vzhodu Finske in vzhod Finske oba dobro poznava. Odgovoril bom v finščini. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil svojemu predhodniku za tole vprašanje. Hvala, Oli. Gre za vprašanje, kako zagotoviti varno oskrbo z energijo v prihodnosti v Evropi, kako lahko izboljšamo to področje in kako bi lahko v večji meri uporabljali zeleno energijo in eh, seveda s tem ukrepili konkurenčnost. Prvi konkreten instrument so ulaganja v Eh, povezave. Tukaj mislim recimo na povezavo Iberskega polotoka eh, z drugimi območji preko Francije, potem mislim tudi na povezavo Finske preko Baltske povezave z Baltskimi državami in eh, v Zahodno Evropo. Tukaj je potrebno doseči napredek. To je torej prvo področje. Drugo področje pa so možnosti uvoza tudi za obnovljive vere energije. Kar zadeva zemljski plin, je seveda zelo jasno, da lahko poskušamo zmanjšati odvisnost od uvoza razviti je potrebno nove tehnologije, vlagati je potrebno v raziskave. Na ta način bomo zagotovili višjo rast in znižali izpuste, tudi izpuste toplogrednih plinov. Mislim, da bo to izboljšalo konkurenčnost industrije v Evropi, potem pa notranji trg. Nažalost je tako, da imamo določene trgovinske ovire eh, zaradi protekcionizma potrebujemo skupno energetsko politiko, tako da bo notranji trg deloval. In eh, pri tem je potrebna tudi izmenjava tehnologije. Najlepša hvala. Sedaj pa bom predsedovanje prevzel jaz. Dragi kolegi, mi, zelo mi je žal, ampak povedati vas, vam moram, da že deset minut zaostajamo, zato prosim vse poslance Evropskega parlamenta, da se držite časa za govor. Se opravičujem, ampak vseh 45 poslance Evropskega parlamenta bi radih zastavilo vprašanje. Torej, prosim, da se držite eh, časa za govor. Gospa Lopes. Senjor Katajnen. Hvala, predsedujoči gospod Katajnen. Cili v evroobmočju na področju javnih naložb so še vedno nejasni. Tu ne vidimo podrobnosti, kot naj bi vzeli dodatna potrebna sredstva. Pri zasebnih naložbah ne upoštevamo slabih napovedi glede popraševanja. Evropska centralna banka je še vedno zaskrbljena zaradi nazora cen, bolj kot pa za delovna mesta. Tri vprašanja imam. Najprej, ali poznate vzdržno rast in kakovostna delovna mesta, boste podprli te cilje. Potem, socialni dumping je lahko rezultat večje konkurenčnosti med državami. Kako lahko poskrbite za to, da bi imeli produktivno konvergenco med državami glede na obstoječe razlike? In na koncu še nekaj. Kako je z izboljšanjem plač, kako je z bojem proti davčni goljufiji? kako je s sistemom progresivnega obdavčanja. Boste podprli te vidike ali boste ostali pri strukturnem upravljanju? Ne smete brati prehitro, vem, da je to težko za vas, kajti potem lahko pride do težav pri tolmačenju. Gospod kandidat za komisarje, prosim. Hvala, gospa Paloma Lopez. Najprej ste spraševali o tem, če podpiram svežen v naložbah in zmogljivosti glede vlaganja v rast in delovna mesta. Odgovor je ja. Tu vidim svoje dožnosti. Želim ustvarjati dobre priložnosti za zasebni sektor, tako da bi lahko vlagali v prihodnost Evrope. Veliko je odličnega premoženja v Evropi, ampak ne vem, zakaj stvari ne tečejo tako gladko, kot bi lahko. Potem drugo vprašanje. Kakšen je moj odnos do socialnega dumpinga? Naj bom zelo jasen to. Socialna tržna ekonomija pomeni, da imamo poenotena pravila, ki veljajo za vse. V Evropi ni prostora za socialni dumping. To je proti načelom socialne tržne ekonomije. To je le urodje, to ni cilj. Ampak podpiram to, kar je povedal kandidat za predsednika komisije gospod Juncker glede tega vprašanja. Rekel je, recimo, da če govorimo o direktivi o napotitvi delavcev, da je to treba strogo izvajati in tesno bom sodeloval z Marjen Tyson na tem področju, kaj ti rekla je, da bo delala na tem in povedala, kako bo pristopala do tega preko nove direktive o izvrševanju in tudi pri izvajanju same direktive. Ampak potrebujemo sveda obsežen dialog, ki bo vključil vse deležnike pri tem procesu. Hvala. Naslednje vprašanje. Gospa Bonika Vana iz odbora Regi, prosim. Spoštovani, spoštovani gospod kandidat, Malo ste govorili o strukturnih skladih, ampak tu gre tudi za teritorijalno kohezijsko politiko in ne glede na to, kako bo 300 milijardni svežen izgledal, bo to vplivalo na strukturni sklad in denari strukturne politike so programirani predvsem v mestah in regijah. Naprimer je za doseganje cilje Evropa 2020 boj proti revščini in boj za, proti podnebnim spremembam. Zanima me, ali lahko zagotovite, da bo obstajala naložbena varnost glede na makroekonomske kondicionalnosti. Ali ste tudi mnenja, kakršnega je pojevala komis, kandidatka za komisarko za regionalno politiko, namreč, da naj bi se omaknilo strukturne sredstva, če deficitni kriteriji ne bi bili doseženi. Uh, Hvala, gospa je bila prekinjena. Besedo ima kandidat za komisarja. Hvala lepa. Ja, tudi sam prihajam iz te regije, prihajam iz vzhodne regije, moje državi in bil sem član odbora, ki se je ukvarjal s črpanjem regionalnih sredstev, tako da poznam to vprašanje. Glede makroekonomskega pogojevanja pri strukturnih skladih bi rad rekel, da se moramo izogniti napakam iz preteklosti. Gospodarska kriza nas je med drugim naučila, da moramo imeti javne naložbe v dobrem makroekonomskem okviru, tako da bi lahko maksimalno izkoristili učinek pri uporabljenih sredstvih. Zato moramo poskrbeti za to, da so makroekonomski pogoji takšni, da ustvarjajo delovna mesta, ko se uporabi denar evropskih dagoplačevalcev. Regije igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju nove rasti, kajti uspešna podjetja so vedno nastanjene nekje odvisna so od okolja te lokacije. Recimo, tu imamo potem sredstva, ki se uporabijo za izboljševanje veščin te regiji, potem imamo sredstva, ki se uporabijo za poklicno izobraževanje, za raziskave, in to morajo biti dobro uporabljena sredstva, kar pomeni, da jih je treba prenesti na raziskovalne centre izobraževanja poklicne šole v Tiregi. Zato drži to, kar sem povedal večkrat. Dosegli smo makroekonomsko zaupanje, sedaj pa se moramo osredotočiti na rast, kar pomeni, da potrebujemo skupno strategijo skupaj z regijami. Hvala. Slednje vprašanje, gospa Ticena Begin. Smer komisarja Dezija. Najlepša hvala, gospod kandidat za komisarja. Všeč so mi bile vaše besede glede rasti in pa ulagan. E, skoraj sem že pozabila, da je to isti Katajn, ki ni želel pomagati Grči, ki je dejal, da, vr da moramo vrčevati. Nimamo e, časa, da bi ga zapravljali. Trenutne izkušnje niso pozitivne poznate Evropo, ste neodvisni ali poznate tudi pogodbe, eh, ki se nanašajo na Evropsko unijo, kajti v pogodbi je zapisano tudi, da je potrebno uspodbujati solidarnost med državami članicami in da je potrebno poskrbeti za blaginjo v Evropi. Kakšna je vaša eh, vizija, torej zvrčevalno politiko, tega zagotavo ne bomo dosegli. Evropejci so, številni Evropejci so izgubili eh, delovna mesta. Vi pa ste v štirih mesecih eh, zaslužili 50 tisoč evrov. Hvala lepa, gospod. Čas je za odgovor. Gospod kandidat za podpredsednika. Hvala lepa, spraševali ste vsem o tem, ali sem isti katajnen, kot sem bil včasih. Ali zastopamo vzdržne vrednote, ki jih potrebujemo zato da bi povečali raven blaginje, da bi istočasno poskrbeli za ustvarjanje delovnih mest. Seveda lahko še enkrat rečem z veseljem, da sem bil odgovoren za to, da sem podprl šest finančnih svežnjev pomoči v finskem parlamentu. Verjetno ste me pomešali s kolegom tu. Nekateri kolegi tu zastopajo druge stranke, ki so bile proti tej pomoči, ampak sam sem podprl prvi in drugi svežen pomoči v finskem parlamentu in lahko vam seveda povem, da ni bilo lahko. Nekateri kolegi tu so me res napadali zaradi tega. Ni bilo lahko ampak na nek način je bilo lahko, ker sem menil, da je to modro. Izvedika gospodarstva in solidarnosti. Tako da sem zadovoljen. Tudi če nikomor ti svežni pomoči niso bili všeč, ampak ponovno blaginja. Družba blaginje je ključni cilj za nas. Tržna ekonomija je le urodje, nima vrednote. Politiki mora dati neko vrednost tržni ekonomiji. In kot sem povedal večkrat, sedaj se moramo osredotočiti na konkretne ukrepe, tako da bomo zasebni sektor prepričali, da bo vlagal v Evropo. In potrebujemo konkretne ukrepe, ki bomo lahko uporabili za črpanje javnih sredstev na najbolj učinkovit način tako da bomo ustvarjali nova delovna mesta. Hvala. Gospa Sirba Pitikajnjen je naslednja. Hvala. Vsi vemo, da so gospodarske in ekološke omejitve absolutne. Tega ne moramo preseči. Ne smemo stvariti večji dolgov v naših proračunih omitve so jasne in razumem, kako ustvarjati inovativno rast z vključujočem družbo. Pak to mora biti tudi učinkovito glede virov, upoštevati je treba tudi druge okoljske vedike in kako boste vi to upoštevali pri vaši strategiji, kako boste upoštevali tudi okoljsko zakonodajo in ulogo komisarjev, ki so zadoženi za podnebje v vašem sektorju. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sva Pitikajnen. Ja, to je res zelo zanimivo področje, kaj te najprej lahko rečem, da je tu nekaj javnih subvencij, ki spodbujajo napačno, neuzdržno vedenje. In žal sem tudi sam porabljal te nezdrave subvencije nacionalni ravni. Delal sem na tem področju in vidimo lahko, kako lahko tisti, ki sprejemajo odločitve nacionalni ravni, bolje uporabijo urodje za zmanjševanje emisij ali za to, da spodbudijo zeleno rast. Tudi na evropski ravni moramo previdno preučiti, če uporabljamo nekatere subvencije, ki niso najbolj vzdržne. Učinkovitost rabe verov mora biti del evropskega semestra. Ustvariti moramo orodja za to, da bi ocenili rezultate čigovitosti verov. Potem, vprašanje. Ali se zanimamo za to, da bi preučili, če lahko ustvarimo nove inovativne finančne instrumente, s katerimi bi lahko podprli vzdržno ali zeleno gospodarstvo. Direktorat za finančne zadeve, kot tudi direktorat za okolje, sta oblikovala finančne instrumente ali pa se tam poraja določene ideje o tem, kako združiti finančne instrumente v smeri zelenega gospodarstva. No, ne poznam toliko teh vidikov, ampak to lahko dodatno preučim, seveda. Hvala lepa. Gospa Juta Steinbrück. Herr Katajn, gospod Katajnen, na no okljub ali ravno zaradi strukturnih reform in vrčevalnih ukrepov je rast v Evropi in evroobmoče še vedno nizka. Ste znan zagovornik politike vrčevanja. Rezultat pa je ta, da je brezposobnost dosegla nedopustno mero. 2013 je bilo več kot 26 milijonov državljanov brezposelnih in oni ne morejo enostavno reči pozabimo preteklost, ampak potrebujejo dobro prihodnost. Katere konkretne korake, pa je res vas prosim, da boste konkretni, kajti to je pomembno za našo odločitev. Torej, želite sprejeti da boste dosegli cilje zaposlovanja strategije 2020 in tudi počasno izvajanje jamstva za mlade v državah članicah in za to, da se bo bistveno izboljšala kakovost dela v Evropi. Hvala. Hvala vaš odgovor, prosim. Gospa Steinrock, hvala lepa za to vprašanje. No, slišali smo nekaj vprašanj o fiskalni politiki, o smernicah, kako spodbujati jamstva za mlade in visoko kakovostna delovna mesta v prihodnosti. No, prihodni kolega, upam, da Pierre je prejšnji teden rekel, da moramo zmanjšati dolgove zato, da bi imeli rast. Potrebujemo neko fiskalno politiko za rast. In tu se popolnoma strinjam z njim glede tega. Rekel je tudi, da vsak evro, ki ga porabimo za dolgove, je evro manj, ki bi ga lahko namenili izobraževanju in zdravstvu za državljane. Tako da se strinjam s Pierom tudi glede tega. Sedaj pa se moramo bolj ciljno usmeriti pri naših težavah. Recimo, tu imamo brezposelnost mladih, kot sem rekel prej jamstva za mlade so zame zelo pomembna, kajti moja vlada je to oblikovala in sedaj so to prekopirali na evropski ravni. Ta ideja mi je res všeč, ker gre za dobro ciljno usmirjen ukrep, ki pošteva potrebe ljudi. In rad bi se zahvalil vsem kolegom iz vlade, ki so sodelovali pri tem. To je res ciljno usmirjen ukrep. No, ne potrebujejo vsi istega zdravila, ampak vse odvisno od potreb mladih. In recimo pripravništvo je lahko zelo pomenilo ali poklicno, sposali izobraževanje ali kaj drugega. Tako da želim tesno stolovati z Marjan, tako da bi lahko progresivno izvajali te ukrepe in zato, da bi lahko poskrbeli za to, da države popolno upravljajo to urodje. Ampak gre so, da potrebujemo visoko kakovostna delovna mesta, ne kakršna koli, ampak visoko kakovostna, kajti ponovno na tak način bomo lahko prinesli dodano vrednost. Hvala lepa. Notis Marijas. Kirje Katajnen. Edo je kirje Katajnen. Težko je. Tu sem, gospod Katajnen. Bili ste premije na finskem. Prav tako ste sodelovali pri odločitvah, ki so naložile memorandum Grčiji. Po tem memorandumu maja 2010 pa do danes je Grčija iz Evropske unije in iz IMF-a prejela posojila v znesku 214 milijarde evrov. Kljub temu imamo 1,5 milijona brezposelnih. Kako lahko to obrazložite? Kam so šla ta sredstva? Kaj te grški parlament pravi, da je 2,5 milijona grkov pod pragom revščine. 3,8 milijonov jih lahko pade pod ta prag revščine, so ogroženi. Ali se čutijo odgovorne za neuspeh te politike? Kajti to je res proti človekovim pravicam. Ali ne menite, da je trojka. Ja, vam niso všeč moja, moja vprašanja, prosite, kolega. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Ne gre za to, ali so mi všeč vaše vprašanje ali ne. Razumem, o čem me sprašujete. Grki so šli verjetno skozi najhujšo krizo kadarkoli. V Evropi, pa tudi v drugih delih sveta. Prijatelje imam, ki so šli skozi najhujše obdobje. Nekateri so izgubili delovna mesta in se sprašujejo istem kot vi, kam so šla ta sredstva. Istočasno nekateri pravijo, da smo Grči pomagali z dvostranskimi posojili ali pa z drugimi vrsti posojili. Ampak ponovno, vsi se sprašuje, kam so šla ta sredstva. Upam, da bomo videli pozitivne signale, ki ne zadevajo nujno le situacijo v Grčiji, ampak so tudi pozitivni signali. Grčija je dosegla presežke, deloval naj bi tudi izvoz, imamo gospodarsko rast in ta se lahko nadaljuje. Podpreti moramo Grčijo, da bo imela boljšo prihodnost. In zato je ta naložbeni svežen zelo pomemben. Porabiti moramo vsa orodja, javna in zasebna, zato da bi spodbudili vlagatelje naj vlagajo tudi v Grčijo. Zaupanje v Grčijo se počasi obnavlja. To pomaga pri tem. Sicer zasebni sektor ne bi vlagal Grčijo, ampak prepričan sem, da bo situacija precej boljša v prihodnih letih, kot je bila včasih. Ampak ja, povsem razumem, to situacijo običajnih državljanov Grčije. Hvala lepa. Gospa Kajja Kalas. Hvala. Gospod predsedujoči, kandidat za podpredsednika, imate zelo ambiciozen portfel, zelo ambiciozen dnevni red za rast, konkurenčnost delovna mesta, vse to so bistveni elementi, ampak dvoje pogrešamo - pametne naložbe in trajnostni razvoj. Sprašujem vas, kako boste poskrbeli za to, da se bomo res osredotočili na pametne naložbe in kaj boste storili za to, da bo rast vzdržna? Hvala, ker ste se držali časa, kolegica. Ja, lahko odgovorimo v finščini estonski kolegici. Vprašali ste me, kaj lahko storim tako, da bodo viri ciljno usmerjeni, da bomo imeli tako imenovano pametno rast. Vprašanje sem razumel in lahko rečem, da Karos Mojras odgovoren za pametno rast no ne želim reči, kdo je odgovoren za druge vidike rasti, ampak on je odgovoren za sredstva, ki so namene raziskav. In tu pa imamo srednji ziv za vse v komisiji. In zato je gospod Junker ustvaril to vlogo podpredsednika, pod koordinatorja. Ta evropska sredstva so ene izmed največjih na svetu. Če si pogledate, gre tu za 80 milijard virov, tu imamo več 100 milijard namenjenih raziskavam in sedaj se moramo vprašati, ali to služi pametni rasti. V okviru pametne rasti imamo recimo tu tudi drugenik, prometne rešitve, ki dobro služijo državljanom, ampak tu je treba ohraniti tudi naravne vire, obnovljive vire energije obnovljiv material, goriva, ki izhajajo iz recikliranih izdelkov, biogoriva, ki prihajajo iz nehranilnih snovi. In to so recimo takšni primeri, kjer je veliko znanja v Evropi. In to bi lahko še bolj spodbudili, če bi naša raziskovalna sredstva učinkovito uporabili. Tako da se veselim sodelovanja z drugimi komisarji, vključno s Kristalino in Carlosom, kajti oba bosta vodila zelo pomembne portfelje. Eh, Spoštovani kandidat za komisarja, kaj boste konkretno prispevali k tem, da boste pobudo social business initiative tudi zagnali. Vemo, da socialno gospodarstvo sodi med redke, eh, redka področja, ki še vedno rastejo in ki ima potencial za rast v, beli in zelen, v belem in zelenem gospodarstvu, tudi za delovna mesta, predvsem za mlade. Kako nameravate zagotoviti pogoje za novo ustanovitev in pa varnost financiranja socialnega gospodarstva? In kako nameravate pristojnost za socialni faktor ustrezno uskladiti, saj so zanj pristojni že tri komisarje? Hvala lepa. Hvala lepa. Vprašali ste me nekaj, kar je odlično tudi iz tega vedika gledano. S tem lahko natančno obrazložimo, zakaj je kandidat za predsednika gospod Juncker želel oblikovati to funkcijo podpredsednikov, ki bodo koordinatorji. Na koncu vašega vprašanja ste rekli, da imamo različne komisarje, ki so odgovorni za ta vprašanja. In to drži. In zato, da bi se izognili tradicionalnemu razmišljanju, moramo dobro uskladiti to, kdo počne kaj za to, da bi dosegli končne cilje. Ta pobuda Evropskega socialnega podjetništva je zelo zanimiva, zelo spodbudna. To mi je všeč. Eno izmed orodij ali področje, čeprav imamo tu več različnih področji, ampak recimo nekaj zbudilo moje zanimanje in sicer so to priporočila po posameznih državah za multinacionalke. To je zelo inovativen način, tako da ne bo preveč zakonodaje, ampak tu gre za določanje standardov o tem, kako lahko velike družbe, ki delujejo v različnih državah, objavljajo poslovne rezultate iz teh držav, to, kar lahko dobijo države in s čim so pomagale državam. Po mojem mnenju je to nekaj, kar kaže, da imamo odgovorno socialno tržno ekonomijo. In to je tudi dober način za večanje zaupanja. Družki plačujejo davke. Ti si države, kjer ustvarja tudi dobiček. Ampak to je zelo obsežno vprašanje in tu se moramo tesno sklevati s kolegi pri prihodnjem delu. Hvala, gospod kandidat za podpredsednika. Mija Petra Kumpula Natri. Dve vprašanji bom zastavila o finščini glede davka na finančne transakcije in socialnih kazalnikov. Gospod Katajnen, tudi jaz sem ponosna na finska jamstva za mlade. Nisem pa ponosna, ker finska ni želela imeti davka na finančne transakcije. Komisija je tu preučevala različne možnosti. In vi ste sedaj zadolženi za finančne zadeve in za naložbeni svežen. To je že tretjič, da nekdo sprašuje glede davka na finančne transakcije. Lahko prosim odgovorite. Gospod Tyson je na zaslišanju rekla, da bi tu poštevali tudi socialne kazalnike, ko govorimo o makroekonomskih neravnovesjih. Tako da bi res lahko videli, kako je za učinkom, ki se naša na zaposlovanje. Veste, kako je na finskem proračunskih predlogov na Finska nikoli nimamo brez upoštevanja vseh učinkov. Glede zaposlitve in drugih socialnih dejavnikov, ali nam lahko podate iste obljube kot gospa Tyson? Ja, najprej glede davka na finančne transakcije. Komisija je predstavila predlog za tiste države, ki želijo sodelovati na tem področju. Uloga komisije tu je zagotoviti, da bi pri tem okrepljenem sodelovanju tudi država znotraj okrepljenega sodelovanja pomagali državam, tako da jim ne bi škodovali, če ne želijo sodelovati. To je nekaj, o čemer naj bi odločala država članica. Komisija lahko pomaga tem državam, ki želijo sodelovati. Zakaj Finska ni želela sodelovati? To je povezano s tem, da tudi Švedska ni želela sodelovati in prav gotovo tega nismo želeli in mogli obravnavati, ker je Švedska zavrnila ta davek. Tako da smo potem uvedli pristojbino za banke. To je zelo podobno pristojbini, ki jo imajo na švedskem. In to je privedlo do tega, da so nekatere banke želele premakniti določene sredstva iz finskih bank na švedske. Tega ne želim ponavljati, ne želim storiti ničesar zato da bi kdo izgubil kakšno delovno mesto. Če bi lahko davke na finančne transakcije pobili tako, da bi lahko vsi plačali, potem bi to sprejel. Potem drugo vprašanje glede kazalnikov na področju zaposlovanja. V okviru evropskega semestra je to treba preučiti. Po drugi strani pa moramo razmisliti tudi o tem, kako je s postopki pri makroekonomskih neravnovesih. Ali je to pravo mesto za upoštevanje socialnih kazalnikov, kajti tu potrebujemo tiste kazalnike, ki nam bodo pomagali pri preprečevanju prihodnih kriz, da bomo lahko predvideli prihodnje krize v petih do desetih letih, če se bo brezposobnost večala, če bo vse več razhajen, potem bo tu težav. Ampak to imamo že sedaj, to ni nekaj, kar se bo zgodilo čez pet do deset let, to moramo poštevati sedaj. Arvoisa varapuheenjohtaja Katainen, teille esitetty uusi vastuu. Gospod predsedujoči, gospod kandidat za komisarja, imate tudi novo področje in štiri, ta vaša štiri področja pa poznate iz preteklosti. Iz Finske vas poznamo kot politika, ki je vedno veliko vlagal v izobraževanje, raziskave in um, znanost. To ste vedno podpirali kot uh, finančni minister. Ste uvedli novo davčno politiko za osebna vozila, zato da so ljudje kupovali avtomobile z manj emisijami in to je tudi dobro delovalo. Vaša naloga sedaj je, da Evropo povrnete na pot rasti in s tem tudi izboljšate zaposlovanje in konkurenčnost. Kateri je po vašem mnenju največji izziv, kje mora Evropa nujno uspeti, da bo rast lahko se pojavila povsod. Hvala. Hvala lepa. Najpomembnejše je, da zagotovimo stabilnost. Nobena država ne sme dvomiti o tem. Država, Evropa mora biti močna kot celota in mora ustvariti zaupanje. To je prvi cilj. Drugi pa javna sredstva, sredstva davkoplačevalcev, se morajo uporabiti za nove naložbe. In sicer na teh področjih, kjer iz teh ali drugih razlogov ne moremo uporabiti zasebnih sredstev. Raziskave in razvoj se mi zdijo še vedno izjemno pomembno, tudi univerze so pomembna točka za naložbe. učinek delovnih mest bo nastopil šele kasneje. Ampak samo preko raziskav se lahko, se lahko gospodarstvo pomože. Tretjič pa energija in promet. Cena energentov, varnost oskrbe, to so pomembne zadeve za varnost eh, gospodinstv, pa tudi za držav kot celote. Potem pa je tu cela vrsta regij, kjer sploh še ni notranjega trga in sicer digitalnega notranjega trga. In to je čisto nepojmljivo, da tega v Evropi ni. Podjetje, ki nudi digitalne storitve in gre v ZDA, ima tam gromozanski trg, 300 milijonov prebivalcev, jasna pravila, ki veljajo posod, pri nas pa imamo razdrobljen trg in ne more biti, da ne dovolimo, da na tem področju gospodarstvo ne cveti na razpolago imamo pa vse instrumente. Sedaj moramo še prilagoditi zakonodajo, zato da bomo lahko ustvarili boljši digitalni trg in sem bi morale teči investicije, zato se, se tu pomankljivosti odpravijo. Hvala lepa. Spoštovani gospod Katajnen. Kot veste, se je gospod eh, Juncker zavezal k tem 300 milijardam evrom za ustvarjanje delovnih mest in rasti. In eh, zato ne smete biti presenečen, če se toliko vprašanj usmerja točno v to vprašanje. Kako boste res lahko prepričali poslance, da ne gre za nek mitič, mitski načrt, mitološki načrt? In da boste dejansko res zagotovili sveže vere, tako javne kot zasebne, z različnimi orodji, kajti nekako obstaja dvom, da bo enostavno prišlo do prerasporeditve že obstoječega denarja. Drugič, kako vidite časovnico izvajanja tega načrta in končno, kateri so konkretna orodja in na katerih sektorjih industrije želite ponovno vesti reindustrializacijo? To je zelo pomembno vprašanje za Evropsko unijo v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Sprašujete po časovnici. Kako lahko ustvarimo prave naložbe in ne le kup papirja? In kaj lahko storimo za reindustrializacijo Evrope? Torej, časovnica, kako hitro bodo se ukrepi uveljavili, je odvisno od samih področji. Naprimer, uvajanje digitalnega enotnega trga. Vsak razume, da če, če bodo obstajale investicije v širokopasovne povezave, bodo stvari začele delovati in bomo videli tudi delovna mesta na tem področju. Ampak končni cilj ni, da se zgradi širokopasovna povezava ali postavi električna žica, temveč, da se ustvari bolje, oko, boljše okolje za podjetja in ta časovnica je pa drugačna. Torej, imamo finančne instrumente. Kot naprimer eh, povečane zmogljivosti Evropske investicijske banke za posojila in druge. Slišali smo, da moramo eh, bolje koristiti proračunski dan, denar in da gre za reciklažo obstoječega denarja, ampak to ni res. Če ne storimo, ne vemo, ničesar bom, vemo, kaj lahko storimo. Če pa spremenimo prioritete, pa lahko dosežemo več. Torej, tudi iz te strani bo prišel svež denar. Večkrat sem ponovil, da moramo spodbuditi države članice, da postavijo prioritete za svoje naložbe, ne samo zaradi spodbud, ampak tudi zaradi lastne gospodarske prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Večino vprašanj so dali kolegi iz Ikon, ITRE in EMPL, sedaj pa vprašanje iz Trans, kolega Markus Piper. Hvala, gospod Katajne. Včasih imamo pri nas eh, občutek, da bomo imeli več evropskega denarja in vse bo dobro v strukturni politiki, v gospodarskem in tako naprej. Mislim pa, da smo lahko tudi drugačnega mnenja. Tukaj sem, no se vseeno. Lahko smo tudi drugačnega mnenja, dokler se denar ne koristi pravilno, dokler se napačno um, porabi, včasih tudi zlorablja, so tu rezerve, ki jih lahko koristimo. Zato ste dobro rekli, da razpoložljive materijale, ki jih imamo, moramo dobro tudi povezati tudi na različnih področjih. Eno vprašanje, kaj lahko storite na področju pogojev za rast v vaši funkciji kot koordinator, torej za mala in srednje velika podjetja. Kako lahko tu delujete kot uh, koordinator v vaši funkciji, kot podpredsednik? Hvala lepa prvo vprašanje vaše je bilo, kako preprečiti slabo uporabo javnih verov za naložbe in res potrebujemo analize stroškov in učinkov, preden se lotimo velikih projektov. Mislim, da smo se iz preteklosti naučili, da se denar lahko porabi na zelo različne načine. Lahko se porabi učinkovito ali pa ne tako zelo učinkovito. Uh, del izziva je, kako malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti možnost, da sodelujejo pri javnih projektih in eden od dobrih orodij bi lahko bilo jav, sistem javnega naročanja, ki bi bilo bolj pregledno. Zdi se mi bistveno, kajti to je lahko odlično orodje za povečanje preglednosti in uh, zmanjševanje, na primer, korupcije. Ni težko razumeti, da je veliko inovativnih podjetij, predvsem malih in srednje velikih po celi Evropi, ki bi bile pripravljeni in sposobni sodelovati pri javnih razpisih, če bi vedeli, da je tam poštena konkurenca. To je eno od vprašanj, katerih smo se že pogovarjali s pristojnim komisarjem, torej s komisarjem pristojnim za um, enotni trg, da bi bila to en od naših osrednjih uh, nalog in prioritet. Zakaj ne bi MSP-jem omogočili, da izkoristijo nove priložnosti? Hvala lepa, sedaj pa gospa Eva Kajli. Poleg dobrih želja nam lahko date tudi konkretne odgovore. Ste zadovoljni, da se je Grčija vrnila eh, na trge? Poleg 27 odstotkov eh, brezposelnosti in zmanjšanja tudi rasti, pa so tu imeli velike reze, ki pa niso pomagali hrasti ali res eh, varčevanje edino, ki omogoča, eh, da se rešimo? Manjše zadovoljenje revnih, ali to res pomaga? Se strinjate z Junkerjem tudi glede trojke? Ali lahko zagotovite, da se ne bodo dogajali dodatni rezi? Če bo gospod Junker ali kdo od vaših komisarjev želel drugačno politiko ali vas ga boste kot eh, podpredsednik zaustavili, kot koordinator vas boste eh, zaustavili. Ali nas lahko prepričite, da boste bolj zanesljivi in bolj konkretni, ne da bi bili pokroviteljski do nas iz južnih držav. Hvala lepa. Več vprašanj ste zastavili, izbrali bom enega, katerega še, eh, ki ga še nihče ni zastavil. Gre za vprašanje, ali se bom umešal v odločitev Pjera Moskoviča, če bo želel spremeniti fiskalno politiko. Rekli ste, da sem rekel, da je vrčevanje edina, edina pot za zagotovitev rast. Prvič, če ste ga nikoli nisem rekel, kajti v to ne verjamem. Ne vem, zakaj nekdo trdi, da sem jaz to rekel. Zdaj, jaz sem sto odstotno prepričan, da nisem nikoli rekel, da je varčevanje edini po, način za doseganje rasti. Verjamem pa, da je, mora biti javno eh, financiranje dobro, zato da zagotovi um, državo oziroma družbo blaginje. Kot je rekel Juncker, ne moremo graditi družbe blaginje na vedno bolj rastočem zadolževanju. In strinjam se s tem, kar je rekel Pierre, da vsak evro, ki ga porabimo za pokrivanje eh, dolgov, je zelo oddaljen od ljudi. Torej potrebujemo bolj kredibilno pot v boljšo prihodnost, kar se tiče fiskalne ravnovešenosti. Hkrati pa potrebujemo tudi konkretnejše naložbe, tako javne kot zasebne v prihodnosti. Zato, da bomo zagotovili nova delovna mesta. Moje sodelovanje s Pierom se bo osredotočalo na. Eh, konkretne zadeve, na, ki se prikrivajo. Ne bom pristojen za fiskalno politiko, to ni moje področje. Potem drugi podpredsednik Valdis, torej on bo tesno sodeloval z eh, Pierom o ekonomskem upravljanju in teh temah. Jaz se bom ozredotočil na ustvarjanje delovnih mest skupaj s Pierom in mislim, da imava boljšo, boljši podforjo glede tega. Hvala lepa. Merci, monsieur le Hvala, gospod predsedujoči, gospod kandidat za komisarja, vaše izkušnje, ki ste si jih nabrali v vlogi premijeja, kažejo, da ste se res potrudili na področju boja proti brezposobnosti mladih. To vam daje veliko legitimnost, da boste države članice prepričali, da so aktivne boju proti brezposobnosti mladih glasovali smo za te politike, sredstva obstajajo. Kako boste sedaj vi kot komisar, ki je zadolžen za to politiko, najprej rešili to kvadraturo kroga, kar pomeni, da se boste osredotočili na nove pristojnosti, ki povezane z novimi delovnimi mesti, o tem govorite, po drugi strani pa se boste učinkovito borili proti tistim, ki odhajajo in so kvalificirani, kajti to slabo vpliva na brezposelnost mladih. Ali nam lahko poveste nekaj o teh vidikih? Hvala lepa. Kar se tiče jamstva za mlade, je to odlično orodje. Malce sem preučil, kaj bi to naredilo v Avstriji, kjer model vajeništva deluje odlično in če bi bil še vedno v um, finski politiki, bi ta model avstrijski kopiral v, na finsko. Lahko ga prekopiramo na različne konce Evrope, ker dobro deluje. To je le eden od primerov. Še en primer. Nismo govorili o vlogi žensk na drgu delovne sile. To je eden od. Uh, neizkoriščenih vprašanj pri, v Evropski uniji. Moramo spodbuditi ženske, da se bolj odeležijo trga delovne sile. Zame gre za vprašanje enakosti, gre pa tudi za vprašanje gospodarske rasti. Bolj moramo biti tudi pozorni na pravice invalidov do dela, kajti delo, po mojem mnenju, ima več vrednot, kot le zaslužiti denar. Prepričan sem, da š, za mnoge od nas eh, delo predstavlja način za poskrbeti za svoje življenje, biti kreativen, zagotoviti srečno življenje. In isto pravico morajo imeti tudi invalidi. Ko sem bil finančni minister, smo sprožili program vreden 18 milijonov evrov, ki je spodbujal zaposlovanje invalidov in je dobro deloval. Ljudje, ki so se odeležili tega programa, so bili zanj zelo hvaležni. In marsikaj se lahko drug od drugega naučimo in če skušamo tesneje koordinirati naše delo, bi bilo to tudi za komisijo zelo koristno, da bi tukaj izluščila najboljše prakse. Hvala. Hvala lepa. Drugi, drugo vprašanje odbora regi, gospa Konstantz Kreol. Hvala lepa. Gospod Katajn, tudi v prihodnosti boste pristojni za koordinacijo evropske kohezijske politike in evropske raziskovalne politike. Kateri konkretne ukrepe predvidevate za zagotavljanje najboljše možne sinergije med tema dvema politikama in kaj boste storili, da boste podprli regije? pri tem, da razvijajo svoje pametne specializacije in da jih tudi uresničijo. In tudi sama se še enkrat vračam k tem 300 milijardnem svežnju za investicije. Ali nameravate denar regionalne politike preusmeriti, torej denar, ki smo ga regijam pravkar dali na razpolage, na razpolage zato da jih boste vključili v um, komisijski program za naložbe. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Čeprav nova komisija še ne obstaja, go, smo se pogovarjali, sva se pogovarjala s Kristalino o financiranju raziskav znotraj evropskega proračuna. Obzor je 2020, naprimer tukaj je veliko denarja namenjenega za raziskave. Je pa tudi približno 50 različnih proračunskih vrstic za podporo raziskav v MSP-jih ali druge. Hkrati uporabljamo denar strukturnih skladov za raziskave. Kristalina se dosti bolje spozna na to področje kot sam ampak verjamem, kar mi je rekla, da moramo zelo natančno pogledati skupaj s komisarjem, ki bo pristojen za strukturne sklade in s kristalino in tudi jaz, bomo morali pogledati, kako lahko združimo vse te proračunske vrstice oziroma ali je to sploh potrebno za to, da dosežemo boljše rezultate. Lahko v to vključimo tudi Evropsko investicijsko banko ali pa druge finančne instrumente torej lahko dosežemo bolje rezultate zlahka, če združimo določene vere, strukturne sklade in pa obzorje. In morda še zasebni denari zasebnega sektorja. To je res eh, en od ključnih vprašanj, pri katerem se bomo morali res skoordinirati. Hvala lepa, sedaj pa Werner Langen. Hvala lepa, gospod Katajnen pridružil bi se Lizi Ferreira. Morali bi vas meriti po vaših dejanjih in tu gre Finska v korak s časom, saj je sodobna, uspešna država z malo dolga, visokimi investicijami, zmogljivo industrijo, pravice žensk, sovresničenje, enakopravnost pri plačah za moške in ženske in to bi moral biti idealna dežela za levico. Vseeno pa se bo od vas zahtevalo, da boste tu predložili recepte, kot kokoški nese zlata jajca. Zanima pa me, ker je javno zadolževanje doseglo neko mejo, kot kažejo trgi, eh, da bomo morali sedaj sredstva, javna sredstva bolje investirati. Ali nam bo uspelo zasebni kapital mobilizirati za javne finance, namesto da jih vlagajo v hedge sklade v Luksemburgu, Singapurju ali kjerkoli drugje. Kakšne imate tu za misli? Hvala lepa. Thank you, Mr. <clears throat> Lange. Hvala, gospod Lange. Rekli ste, da je najpomembnejše, da dobimo več denarja za realne naložbe, ne v bančne račune. Torej, dejansko ne gre samo za likvidnost, ne gre za pomankanje denarja, primankuje nam javnih in zasebnih investicij v realno gospodarstvo. Torej, premalo imamo popraševanja in premalo ponudbe. kot predsednik vlade, kjer smo imeli stranke GUE, socialistov, liberalcev in ELS-a, vem nekaj o sodelovanju. Vem, naprimer, da je dejstvo, če začneš uh, uh, provocirati podjetja s tem, s kom naj sodelujo, s to ne deluje. prvo leto smo se, oziroma če se s strankami prepiraš, potem to nikakor ne deluje. Prvo leto smo se prepirali, potem pa smo nehali in smo začeli razmišljati, kako reševati probleme. Rad bi prispeval skupnemu razumevanju, da boste gospod Lange in gospa Ferreira in tudi jaz, da bomo našli stvari, ki nas združujejo. Zagotovo obstajajo vprašanja, ki nas ločujejo. Ampak lahko vam pa nastajem deset točk, ki nas lahko združijo in osredotočimo se na nje. Če boste imeli veliko časa, lahko potem nadaljujemo razpravo, ampak osredotočimo se o vprašanje, s katerim lahko ustvarimo nekaj novega. Hvala. Naslednji iz odbora za transport, Jens Nilsson. Hvala lepa. Tukaj čisto zadaj sem. Tam me težko vidite. Torej. Uh, Rad bi se vrnil k enemu vprašanju, ki je bilo že zastavljeno. Namreč Junker in Šefkovič sta prejšnji teden načela tudi temo socialnega dumpinga. Jaz bi to rad prenesel na področje prometa, kajti mislim, da v Skandinaviji je to odigralo pomembno logo tudi v volilnem boju. Šlo je za zdravo konkurenco in za socialni dumping, ki ga ugotavljamo vedno znova ravno na področju eh, tovornega prometa. Kot podpredsednik boste odgovorni za koordinacijo prometne politike. In v komisiji smo pogosto naleteli na ljudi, ki o tem vprašanju sploh niso želeli ničesar slišati. Zato je tako zelo pomembno, kaj boste storili za preprečevanje socialnega dumpinga v tovornem prometu. Hvala lepa. To je zelo pomembno vprašanje. Imate več izkušenj na tem področju, kot jih imam jaz. Ampak načelo mora biti tako, če in ko bomo po celi Evropi vlagali v transport, bo naša zaveza, da ustvarimo dodano vrednost za celo Evropo, da povežemo ljudi in trge. Eden od predpogojev za koriščenje evropskih verov mora biti, da naložba izpolnjuje vse kriterije socialne tržne ekonomije. In socialni dumping ne more biti del tega. Če imate torej dobre primere oziroma če imate znane primere eh, to vršnega ravnanja, bom z veseljem slišal več o tem, kaj ti moramo prepoznati in razviti orodja, zato da bomo bolje prepoznali nezdrave prakse pri velikih investicijah. Če obstajajo elementi socialnega dumpinga ali druge področja sive ekonomije, moramo biti dovolj prožni, da to izločimo. Zato z veseljem prisluhnem vašemu mnenju tudi kasneje. Hvala lepa. Še zadnje vprašanje. Golega Burhard Balc. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Katajnen. Lepo, da ste spet tu na. Zaslišanju rad bi vam zastavil tri kratka vprašanja. Prvič v zvezi z evropskim semestrom, predvsem z priporočil za posamezne države. Kot podpredsednik boste pristojni za konkurenčnost. Kako boste zagotovili, da bodo, krep, da bodo krepitve konkurenčnosti tudi bistven element eh, priporočil za, za posamezne države? Drugo vprašanje. Pozdravljamo vašo javno napoved, da, napoved, da bo več investicij za rast in razvoj. Kako pa boste se um, lotili včasih večjih, včasih manjših tvegam pri. Um, Investicijah. Tretjič, večkrat ste rekli, da želite sodelovati z Evropskim parlamentom. Kako boste pri odločanju o svežnju naložb uh, sodelovali z Evropskim parlamentom in kako se bo to izražalo tudi pri konkretnih vprašanjih? Hvala. Hvala lepa. Prvo vprašanje o priporočilih za posamezno državo. Če se pravilno spominjam, je parlament analiziral, da je bilo izvedenih 18 odstotkov teh priporočil. Vi so sem bolj pesimistične, bolj optimistične številke. Uh, a, kakorkoli delujejo le delno in ne tako dobro, kot bi lahko. Pri tem potrebujem vašo pomoč, kajti tudi vi imate vplive, vpliv na vlade v vaših državah. Sam se bom kar najbolje potrudil, da okrepim pomen priporočil za posamezne države, kajti to je zelo fleksibilno orodje, ki lahko gremo eh, na področja, kjer nimamo zakonodajne moči. Kot smo videli, so ta priporočila tudi bolj, eh, da večji delež v evropskem semestru. Kako pa zmanjšati tveganja za velike naložbe? Če vključimo javni se, oziroma zasebni sektor, tveganje obstaja, vendar pa je treba tveganje tudi prerasporediti, tako da ne bo le na enem ali drugem sektorju. Uh, tako da ne bo tveganje samo pri uh, javnem delu, dobički pa samo pri zasebnem delu. Če imate neko skupno naložbo, potem je treba tudi tveganja razdeli, razdeliti in zato so potrebna tudi javna orodja. Ravno pri um, naložbah v infrastrukture, kjer javn, zasebni sektor ni vedno pre, pripravljen prevzeti veliko tveganje in zato je treba izkoristiti tudi javne vere, zato da se to stabilizira, vendar je treba to ravnotežiti. Potem pa še zadnje točka. Hvala lepa. Uh, ne dati bil prekinjen. Kolegi, hvala lepa. Vsem iz odbora Ekon, Empel, ITRE in pa transport in pa regionalno politiko. Hvala lepa tudi gospod. Uh, kandidat za podpredsednika. Sedaj pa je čas za vašo končno izjavo. Prosim. Spoštovani kolegi, hvala lepa za izmenjavo mnenja. To je prvič, ko imam priložnost razmišljati o zamislih, kako lahko investicijski svežen in eh, svežen za ustvarjanje novih delovnih mest izgleda. Če bom potrjen, bom nadaljeval razpravo o prioritetah, ki ste jih izrazili ali ki so jih izrazili vaši odbori. Katere naj bodo torej prioritete, če si pogledamo investicijski svežen in ki vidite možnosti za najboljšo izkoriščanje proračuna? Če bom potrjen, potrebujem tudi vašo pomoč pri zagotavljanju zakonodajnih eh, pobud, predvsem glede enotnega trga. Veliko vprašanj obstaja, katerim so države članice leta in leta nasprotovale. Sem pa prepričan, da je prišel čas za bolj ambiciozne um, prizadevanja, da se ustvari boljši enoten trg. Torej, če povedamo, povemo drugače, moramo dati več priložnosti MSP-jem, da lahko ponudijo svoje storitve in blago kot sem rekel, pred nekaj minuti, minutami bi se rad eh, osredotočil na realne naložbe in realno sodelovanje. Nisem več politik, eh, trenutno sem drž, javni uslužbenec in v političnem življenju občasih prihaja do konfliktov zaradi vrednot eh, in drugega. Kar pa sem se naučil v preteklosti je, da ljudem ni všeč, če se politiki prepirajo. Uh, Vsaj take so bile povratne informacije, ki sem jih prejel kot ministr za finance in pa predsednik vlade. Zakaj se ne osredotočate na vprašanje, pri katerih se lahko dogovorite? Gospa, vi ste spostavili vprašanje, da zaupanje ne prihaja strani ljudi in strinja se z vami. Kaj, če bi začeli ustvarjati vzdušje, v katerem bomo našli več vprašanj, o katerih se lahko strinjamo, namesto takšnih, o katerih se ne strinjamo. In izkoristimo to priložnost in ta duh za to, da vzpodbudimo rast in naložbe. Mislim, da lahko to storimo. Prepričan sem v to. Zato bi se še enkrat zahvalil poslankam in poslancem za odlično izmenjavo mnen. Želim vam še lep preostanek tedna. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Sem precej hitr govorec, torej hvala lepa za pomoč. Zahvaljujem se tudi predsedujočim in sekretarjatu za to priložnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Če smem prositi gospoda Kvaterja, da prevzame besedo še za svoje zadnje besede. Hvala lepa, samo nekaj besed, da se zahvalim kandidatu za podpredsednika Kaj Tajnenu za to zanimivo zaslišanje. Vsi poslanci, člani vseh sodelujočih eh, odborov sem se zahvaljujem za udeležbo, člane odbora Ekon, prosim, da pohitijo na drugo zaslišanje. In tu se bom sedaj ustavil in predajem besedo gospe Upskok. Tudi jaz se vsem zahvaljujem za vaše vprašanje, zahvaljujem se gospodu Katajnenu za odgovore. To je bilo kar nekaj težkih ur, ampak zaslišanja morajo taka biti. In rezultat je tak, da oziroma najboljši rezultat dobiš, če tako postopaš. Torej, hvala lepa za to zaslišanje in to zagotovo ni zadnje. Hvala lepa. Hvala lepa so predsedujočim in eh, tudi vsem poslancem Evropskega parlamenta. Rad bi vam povedal zelo pomembno informacijo. Ob 14.30 bo potekalo zaslišanje gospoda Franca Cimmermansa, ki je tudi kandidat za podpredsednike. To je odprta, odprto za vse nas in zato moramo biti eh, prisotni vsi koordinatorji iz Itrija ob 13.30. potem pa ITRE in EKON ob šestih, potem pa še ITRE in ENVI ob sedmih hvala vsem predstavnikom evropskega javnega mnenja, da nas opazujete in da ste z nami. Hvala lepa.